Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Dobro jutro. Dobro jutro, dragi kolegi in kolegice. Dobrodošli na zasedanju našega odbora. Pred nami je cela vrsta glasovanj. Najprej pa bomo sprejeli dnevni red. preden se lotimo dnevnega reda, bi glede na to, kaj se dogaja na japonskem, dejal, da v tem našem odboru, ki je prisojen tudi za zdravstvena vprašanja in za varstvo pred katastrofami in za civilno zaščito, smo globoko pretreseni in šokirani nad tem, kar se je zgodilo na japonskem, nad tem potresom, nad cunamijem, In pretreseni smo tudi zaradi jedrske situacije v Fukushimi. Naravne sile so močnejše od tega, kar je ustvaril človek in veliko krat smo o tem odboru že govorili o tej tematiki. Tudi ko gledamo podnebne spremembe, isto ugotavljamo, da nekatere stvari niso obvladljive, in da narava potem nasprotno reagira, če človek vanjo preveč posega in tega potem ne moremo več kontrolirati. Izražamo solidarnost sem prizadetim in upamo, da bodo to katastrofo da se bodo s to katastrofo ustrezno soočili in da bo veliko pomoči prišlo na Japonsko in da bodo posledice potresa kmalo premagane. Zaradi tega dogodka smo tudi spremenili dnevni red. Gunter Oettinger bo prišel med nas opov dan in bo poročal o tem, kaj Evropska unija dela gled, na področju preverjanja jedrskih nevarnosti To bo kratek obisk, to seveda razumemo. Zato prosim, pridite pa povdan o 15. točno na sestanek odbora, kajti uh, mehiška uh, veleposlanica v Bruslu bo govorila o konferenci in po tem, po tem pogovoru z njo bomo imeli pogovor s komisarjem. Vendar bo imel zelo malo časa in ne bo veliko časa za vprašanja. Imeli bomo nekaj minut za vprašanja. In potem, ko bo komisar Oettinger odšel, pa bomo imeli takoj eh, na vrsti točko 23. Poleg tega pa bomo dve točki z dnevnega reda predstavili na naslednji sestanek 11. in 12. aprila in sicer smo se o tem dogovorili z gospod Francesco Balcani. Gre za vprašanje trialoga o proračunu za 2012 in e, tudi 24. točka bo predstavljena, to je točka, ki govori o številki za klic v sili.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 stvari so jasne, na energetskem trgu se je marsikaj zelo spremenilo v zadnjem času in stanje jedrskih virov energijo je bomo zdaj na novo ovrednotili. E, dobro, bi pa, dobro pa bi bilo, če bi postavili dva, dve merili, dva benchmarka, prvega v zvezi s plinom in drugega v zvezi s premogom torej ne na podlagi starih sistemov, ampak na podlagi sodobnih sistemov, zato da ne bomo prišli v položaj, ko bomo ostali brez zadostne energije. Še vedno imamo možnost, da torej postavimo ta dva benchmarka, kar se mi zdi, da je zelo pomembno za nas in za celotno Evropo v tem trenutku. Ja, frau Kollegin, Sie sprechen den Punkt 5. Hvala. Tukaj se lotevate pete točke in glasovanja o benchmarkih. Prisluhnili smo temu, kar ste povedali. Bide? To je bilo. To je bila druga zadeva uh, v, na glasovanju. O tem sem govorila. Also, okay, gehört, Dobro, smo vzeli na znanje, kar ste rekli. Vendar resolucijo bomo lahko samo podprli ali zavrnili. Toliko glede dnevnega reda, sedaj pa gremo naprej. Imam dve sporočili. Kolegica Ana Rosbah je spremenila politično skupino, sedaj je članica EFD. Torej, um, oziroma v tej politični skupini je bila, sedaj pa sedi poleg kolegice Judske in Marijane Kodakis, torej sklepa nova prijateljstva in je tudi gospa Rusi, no, eh, je nova koordinatorka skupine FD. In še nekaj glede delavnic. Imamo delavnico o tem, kako delovan, deluje sistem trgovanja a, z emisijami. To bo 22. marca. In vsi ste povabljeni, da sodelujete na tej delavnici. ITRE nas tudi vabi na delavnico, ki jo organizira o obnovljivih energijah. Toliko glede druge točke dnevnega reda in sedaj gremo na četrto točko sporozum o varstvu in trajnostnem razvoju območja preispanskega parka. Poročevalec je Kriton Arsenis in mu dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Eh, O tem se nismo uspeli pogovarjati še, želeli smo priti čim pred do glasovanja in zdaj je pravi trenutek, da začnemo sporozum izvajati. E, vidimo, vemo, da tukaj narava nima meja, e, gre za območje, ki spada pod Grčijo, Albanijo in Makedonijo. Gre za skupno varovanje tega območja, ki je tako del eh, območja narava 2000, Natura 2020 eh, in spada pa tudi pod ustrezne konvencije. Prosil bi vas, da torej podpremo ta sporazum, zato da se bo začel izvajati. Hvala lepa. Hvala, kolega Arsenis. Sedaj bomo glasovali, kdo je za. Proti. vzdržani. Soglasno, ampak eh, sekretarjat pravi, da moramo to vrstno glasovanje izvesti elektronsko. Moja kartica je v aparatu in končno glasovanje je vedno uh, elektronsko. Glasovanje se začenja. S D hat eine Stimme zu viel. S D ima en glas preveč, sedaj je vse v redu. Torej, glasovanje zaključeno, 57 za, nihče proti, nihče vzdržan, torej soglasno sprejeto. Čestitam kolega Arsenis. Sedaj gremo na točko 5 na dnevnem redu. Ogovor v skladu s členom 88.2 glede določitve prihodnih pravil na ravni unije za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisij. Primerjalna analiza, to se imenuje tudi benchmarking in kolegica Hübner je o tem že govorila. V zvezi s tem imamo resolucijo. Dve resoluciji imamo, o obeh bomo glasovali elektronsko. Filip Živan, Pilar Juso in drugi so uh, vložili prvo resolucijo. Glasujemo, glasovanje se začenja. SND ima ponovno en glas preveč. Da je vse v redu, glasovanje je zaključeno. 13 za, 43 proti, 4 glasovani, zavrneno. In še druga resolucija Konrada Šimanskega. Glasujemo. Abstimmung, ja, ist beendet. Glasovanje je zaključeno. 9 za, 44 proti, 5, 2 zdržana, tudi to zavrjeno. Gremo naprej. Glede benchmarkinga lahko povem, da kolega Skilakakis in jaz sva bila še enkrat na komisiji in sva omenila situacijo na grških otokih in sva omenila ta posebni primer in da moramo najti primerno rešitev za njo. Šesta točka, še eno govor v skladu s členom 82.2. E Tema pa je DHA v mleku za dojenčke. Ker takoj bomo elektronsko glasovali o tem ogovoru, glasujemo. glasovanje je zaključeno. 30 za, 28 proti, nihče vzdržan, torej sprijeto. Sedaj pa, oziroma najprej čestitam predlagatelju, sedaj pa gremo na razrešnico 2009, splošni proračun EU, oddelek 3 komisija, to je sedma točka. Več predlogov sprememb smo dobili. Tomas Ulmer, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Drugi predlog spremembe, Aleksandr Graf Lambsdorff, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjena. Tretji predlog spremembe. Z ustnim predlogom spremembe in glasovanjem po delih. Prvi del z ustnim amadmajem za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del je s tem brezpredmeten. In sedaj gremo na končno glasovanje o celoti. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. SND ima en glas preveč. Sedaj vse v redu. Vsi ste glasovali. Torej glasovanje zaključeno. 49 za, 5 proti, en glas vzdržan in Juti Hauk čestitamo. In čestitamo tudi za vse ostale sprejete predloge, če bodo sprejeti. Potem razrešnica 2009 za Evropsko okoljsko agencijo. Prvi predlog spremembe je bil omaknen, drugi predlog spremembe Aleksandr Lamstor, to je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Tretji predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o celoti, glasovanje odprto. Zaključeno. 51 za, nišče proti, 6 zdržanih. Torej, visoka stopnja zaupanja v Evropsko okoljsko agencijo. Naslednje glasovanje zadeva ECDC, Evropski centr za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Prvi predlog spremembe je Tomas Unmer za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti predlog spremembe je brezpredmeten. Oziroma, moramo glasovati za četrti predlog spremembe, za prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del četrtega predloga, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržane, sprejeto. Šesti je omaknen, sedmi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest, osmi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še končno glasovanje v celoti, glasujemo elektronsko, glasujemo. To je bilo glasovanje za ICDC. Naslednje glasovanje za EFSO. Ponovno glasovanje po delih za drugi predlog spremembe. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Prvi predlog spremembe postane brezpredmeten, tretji predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, četrti je omaknjen, peti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno in šesti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje o EFSI. zaključeno. 45 za, 6 proti, 6 držanih. Čestitamo porčevalki. Sedaj pride na vrsto EMA, Evropska agencija za zdravila. Pri drugem odstavku imamo ločeno glasovanje. Prvi del, kdo je za, proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi predlog spremembe je omaknen, drugi predlog spremembe, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. In preverjamo drugi predlog spremembe. Glasovanje zaključeno. In vidimo, da je zavrnjeno 27 za, 29 proti. Tretji predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Četrti predlog spremembe za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Peti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Eh, zavrnjeno. Šesti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 43 za, 4 proti, 7 zdržanih. Čestitamo. Evropska agencija za okolje. Prvi predlog spremembe, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Drugi predlog spremembe, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Tretji je bil omaknen, četrti, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Združen je sprejeto in še končno glasovanje. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. 49 za, nihče ni proti, sedem je vzdržanih. Jutta Hjauk, še enkrat čestitam za vse opravljeno delo. Prišli smo že na 13. točko dnevnega reda. Zelena knjiga komisije o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU, kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe. Pred nami je čudovit glasovalni seznam. Poročevalec je Kriton Arsenis, dajem vam besedo. Hvala, gospod predsednik. Tukaj bi se zahvalil poročevalcem in poročevalkam, pa seveda sekretarijatu, vsem tistim, ki so bili tukaj resnično, ki so tukaj trdo delali. Imamo 48 kompromisnih predlogov sprememb oziroma spetih predlogov in to je izjemno število. E, tukaj so bili naklonjeni v vseh političnih strankah, dosegli smo velik uspeh in res bi se zahvalil vsem za odlično delo. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Pred nami je cela vrsta kompromisnih predlogov in to nam bo morda olajšalo delo. Najprej bomo glasovali o kompromisnem predlogu številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi kompromisni predlog, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Tretji kompromisni predlog, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Četrti kompromisni predlog, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Peti kompromisni predlog, kdo je za, proti, zdržani sprejeto sprejeto. Šesti kompromisni predlog, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedmi kompromisni predlog, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Osmi kompromisni predlog, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Deveti kompromisni predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Deseti kompromisni predlog, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Enajsti kompromisni predlog, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Dvanajsti kompromisni predlog, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Trinajsti kompromisni predlog, za, proti, stržani, sprejeto. 14. kompromisni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. kompromisni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. kompromisni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. kompromisni predlog, za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Proračevalec bi rad vedel, kakšna je situacija pri tem. 18. kompromis, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 19. kompromis. Doj za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 21. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 22. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 23. Za. Proti vzdržani. Sprejeto 24 za, proti vzdržani. Sprejeto 25 za, proti vzdržani. Sprejeto 26 za, proti vzdržani. Sprejeto 27 za, proti vzdržani. Sprejeto 28 za proti zdržani sprejeto, 29 za proti zdržani sprejeto. 30 za proti zdržani sprejeto. No še kar nekaj jih imamo pred seboj. Kritonali moramo glasovati o vsakem posebej ali ne moremo kar v bloku glasovati? E, nič nimam proti tukaj, če glasujemo za to skupaj v paketu. Namreč eden od teh je, torej ima deset predlogov sprememb v kompromisnem predlogu. Zdi se veliko dela, ampak imeli smo tukaj 370 predlogo sprememb in tukaj bomo pridobili kar nekaj časa na ta način. Se je bilo že večkrat dokazano, da so vaši kompromisni predlogi odlični in eh, predlagam, da res za ostalo glasujemo v paketu. Torej 17 ali 18 v paketu. Torej o kompromisih 31 do 48. Kdo je za? Proti? Zdržani? sprejeto in sicer z veliko večino. Kaj pa nam še ostane po vsem tem? Predlog spremembe 99, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Stoti predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržane, sprejeto. Sto ena za, da preverimo stotega, prav bomo preverili elektronsko. Glasovanje se začenja. Zaključeno. Jasno, vidimo, da je sprejet. 101. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 102. predlog, za, proti, vzdržani. Sprejeto. 103. za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 104. Za, proti, zdržani, sprejet. In na koncu strani imamo še 113. predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 114. Za, proti, zdržani, sprejeto. na sredi imamo 117. predlog, kdo je za, proti. Z 117. še enkrat. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 121. predlog. Kdo je za? oziroma 618 je sedaj na vrsti, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 121 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Jasno zavrnjeno. Je bilo jasno. 122. 124, 128, 129 glasujemo v paketu, ker so si enaki, kdo je za te predloge sprememb, z, proti. Preverjamo. Zaključeno. Zavrnjeno. Gremo naprej, 125, Marko Spipa. Kdo je za, proti? Zdržani. Liberalci ne dvigujejo rok. Ne vem, zakaj ali ne vijo, kako bi glasovali ali je kakšen drug razlog. 125 torej. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto, ampak preverjamo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sto trindvajset. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. Glasovanje je zaključeno in zavrnjeno. 127 je za. Proti? Zdržanje zavrnjen. 126 je zgolj izgovne narave, torej 130 doj za, proti, zdržani, sprejeto, 131 za, proti, zdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa gremo na 11. stran 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Litre 35 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 159, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 je omaknen in potem gremo na naslednjo stran, 172 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani, sprejeto 173. Z Elena Oana Antonescu za, proti, zdržani, zavrnjeno. Itr 13 za, proti, zdržani, sprejeto 174 za, proti, zdržani, sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petnajsta stran ITRE 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 205, Krista Klaas, Horst Schnellhardt za. Imamo še dodatek tukaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. smola zavrnila je. Dvesto sedmi je bil umaknen. Dvesto šest z dodatkom. Kdo je za? Dvesto šest torej za, proti. Zdržanje zavrnjen. Dvesto enajst za proti vzdržani sprejeto. 212 za proti vzdržani zavrnjeno. No, tudi to bomo preverili 212. Glasujmo. glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Ampak šest oseb nima kartice. In zato je elektronsko glasovanje nekoliko drugačno, kot kadar glasujemo z dvigom rok. 213 za proti. Zdržanje sprejeto. 221 je omaknen. 223, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 227, dačan Oktavija Sarbu, za, proti, vzdržani, sprejeto. 229, kdo je za, proti, vzdržani. zdržani. Preverimo elektronsko 229. Zaključeno je sprejet 230. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnilo. 235. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 241 za, proti, zdržani, sprejeto. 248 za, proti, zdržani, sprejeto. 251 za, proti, vzdržani sprejeto, 252 za, proti, vzdržani sprejeto. I 317 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, zavarjeno. 255 za, proti, vzdržani, zavarjeno. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, sprejeto. 261 za, proti, vzdržani, sprejeto. I 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. I 322 za, proti, vzdržani, sprejeto. 262 za, proti vzdržani. Sprejeto. 263 za proti vzdržani. Sprejeto. 266 za proti preverimo elektronsko predlog spremembe 266. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujmo na strani 25 in 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 289 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Agri 18 za, proti vzdržani. Sprejeto 294 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 296 tudi z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani. Zavrnjeno potem pa 296 elektronsko preverjamo. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa gremo na uvodne navedbe. 12. predlog spremembe Gaston Franko. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 13. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 15. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 23. je omaknen, 29. je omaknen. Nadaljujemo na strani 29 z predlogom spremembe 36 glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za proti državi sprejeto. Še malo pa bomo prišli do konca. 66, to je na strani 32, to je za, proti, stržani sprejeto. 68 in 74, tista si enaka za sprejeto, 69 za proti, vzdržani sprejeto, 70 za proti, vzdržani sprejeto, 71 za proti, vzdržani zavrnjeno, 73 za oziroma 75 za Teodoro Skilakakis do, za proti vzdržanje sprejeto. 76 za proti vzdržanje zavrnjeno. In potem so vsi identični 78, 79, 80 in 82. Predlog sprememb, kdo je za proti vzdržanje zavrnjeno. No, preverimo to. Oseminsedemdeset do dvainosemdeset preverjamo, glasovanje zaključeno in zavrnjeno vse skupaj. Enainosemdeset za, proti, zdržanje zavrnjeno, triinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za proti, zdržani, zavrnjeno. 99, 89 in 90, potem glasujemo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 93. Preverjamo 89, 90. glasovanje zaključeno. Sprejeto, kot vidimo. Trindevetdeseti in dvaindevetdeseti sta brezpredmetna, štiriindevetdeseti za proti zdržani sprejeto in petindevetdeset za proti zdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Glasovanje se začenja. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. 53 za, 6 proti, nihče vzdržan in čestitam Kritonu in vsem tistim, ki so sodelovali pri tej zeleni knjigi, potem bo prišla še bela knjiga in predlog in zakonodajni predlog. S tem se bomo torej še kar nekaj časa ukvarjali. Hvala za opravljeno delo in ta dokument parlamenta o približno tretjini vse površine v Evropski uniji. Also, dann sind wir bei dem Punkt 14 der Tagesordnung. Zdaj smo pa pri 14. točki sprememba direktive 2025 ES glede določ za traktorje dane na trg v okviru sistema prožnosti.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 20 in 21. Kdo je za zavrnitev tukaj? Proti? Zdržani? To ni bilo sprijeto. Potem 22 in 4 sta omaknjena, potem predlog spremembe 34, predlog poročevalca, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Potem pa imamo konsolidirani predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej z številko 38, poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 je omaknjeno, potem 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 je omaknjeno, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 omaknjeno, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 je umaknjeno, predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 umaknjeno, potem imamo 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 je umaknjeno, sledi 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 eh, je umaknjeno, potem priloga 1, konsolidirani predlog spremembe številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi predlog spremembe 49, za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 umaknjeno, 50 Bas Eichhout za proti zdržani zavrnjeno. 51 za proti zdržani sprejeto. 15 je omaknjeno, 52 sledi, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 16 je omaknjeno, tran 4 za proti, vzdržani, sprejeto. Tran 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 je omaknjeno, 18 je omaknjeno, 54 sledi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 je umaknjen. Uvodne izjave. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Peter Lize pa želi, da se o tem, torej o predlogu spremembe 25 posebej glasuje. torej 25. Kdo je proti? Preverjamo. 25 preverimo elektronsko. Konec glasovanja. To je sprejeto. 25 je torej sprejeto ena je omaknjeno, sledi 26, kdo je za, proti, zdržani sprijeto, tran dve za, proti, vzdržani zavrnjeno. Potem imamo konsolidirani predlog spremembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržanih sprejeto. Sledi predlog spremembe 29, kdo je za, proti. Ne morem dobro videti. Torej 29, pet lize, kdo je za? Ja, zdaj pa vidim, kako in kaj. Kdo je proti, vzdržani, sprejeto konsolidirani predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in 33 je omaknjeno, smo pri končnem glasovanju, glasujemo. Okay, Konec glasovanja. Šlo je torej za glasovanje o osnutku poročila. E, torej, to je bilo sprejeto, potem pa. Trotz Kaffee und Tee müssen wir die Abstimmung eröffnen. Glasujemo. Še pritisniti morate, tu je bilo nekaj težav, eh, torej nismo ustrezno glasovali. Tudi sam sem imel nekaj težav. Torej, kako je z glasovanjem? Zdaj pa so stvari v redu, glasovanje je končano, 45 za, 5 proti, 6 vzdržanih. Čestitke, pore poročevalcu, gospodu Tartareli, za resnično kompleksno, težko tematiko, ki jo je, o kateri smo se zdaj odločili. Gremo naprej. Gremo z traktorjev na motorje. to je točka dnevnega reda 15. Poročevalka je bila Sirpa Pietikajnen iz ELS in glasovali bomo. Imamo predlog spremembe najprej 17 in 18. Torej, kdo je tu za, za ta predlog komisije? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. 19 je bilo omaknjeno. Gremo na člene. Najprej predlog spremembe 8, ki je omaknjen. Prav tako 50 in 51 je da sta enaka, torej identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 in 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 54, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 55, 56 skupaj. Torej preverimo. Torej preverimo 54, še enkrat glasujemo. konec glasovanja. To je sprejeto. Torej 55 in 56, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 in 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prišli smo do konsolidiranega predloga spremembe. 11 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 66, 68, identično kdo je za, proti. Preverimo. Šestinšestdeset, oseminšestdeset, preverjamo. Konec glasovanja. To je sprejeto konsolidirani predlog spremembe 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 72, 73 je identično, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, ja. ja. Ja, tudi 74 je bilo tukaj zraven. 75 in 11, kdo je za? To odpade, to je brezpredmetno, ker smo o tem že glasovali. Tudi 76, potem imamo tran 4, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 80, 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo 88, torej ste Rosi za proti. Ah, enega smo preskočili. Konsolidirani predlog sem v deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa pridemo do 88. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto konsolidirani predlog. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Pročevalec, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 98. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, 99, 100 in 101. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Smo na osmi strani 111 in 112, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Smo na tran 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodne izjave. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 Karin Karnbach za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, preverjamo 25, predlog spremembe 25. Glasujemo. Beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 31. Martin Kalenand za. proti, zdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 odpade, potem imamo enako, identično 38 in 39, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 je omaknjeno. 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto konsolidirani predlog spremembe 6 za proti vzdržani sprejeto. S tem smo prišli do končnega glasovanja, torej o osnutku poročila v celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 za, 7 proti, 2 vzdržana. Potem pa še glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 za, 5 proti, 2 vzdržana čestitke poročevalki Sirpi Pieti Kajnen in vsem poročevalcem v Senci in vsem tistim, ki so delali na, tem, na kompromisih za to zelo zapleteno zadevo. Stvari niso bile preproste. Yes. Gospa poročevalka govori, ja, res je šlo za tehnično vajo in zato bi se tukaj resnično zahvalila vsem kolegom v skupini, še posebej poročevalcem v Senci in vsem drugim kolegom, ki so prispevali k temu dobremu rezultatu. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, kar predvsej dela je bilo treba opraviti glede vseh teh podrobnosti, glede trgov, pogledati si, kakšni so trgi, kakšne direktive veljajo za njega. Sedaj pa gremo na naslednje glasovanje, to je 16. točka dnevnega reda Unija inovacij. Preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi. Joao Ferrerja je poročevalec. Torej, predlog spremembe 1, kritona Arsenisa, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve je umaknjeno, tri Baseka od Gleza proti vzdržani zavrnjeno. Tri smo že glasovali, štiri. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Pet za, proti vzdržani sprejeto. Nisem dobro videl, kako je bilo z LS-om tukaj. Torej imamo predlog spremembe 5. Še enkrat za, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, ne, oprostite, 9 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Zdaj pa sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani, sprijeto. Potem imamo predlog spremembe 12, ki je brezpredmeten, potem imamo 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. Preverjamo 11. Edit Estrela zahteva preverbo. Glasujemo. Že glasujemo in ga lahko zdaj zaključimo, torej konec glasovanja. To je zavrnjeno. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 15 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 je bilo omakljeno, 17 sledi za, proti, vzdržani, sprijeto. 18, tu imamo glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, to je sprijeto, in drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto proti, zdržani, tudi to je sprejeto. 19 za, proti, zdržani, sprejeto. 20 za, 19 preverjamo, 19 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 je umaknjeno, 23 sledi za proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za proti, vzdržani, sprejeto. 25 glasovanje po delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto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 proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 po delih, prvi del za, žal. Senhor Presidente, eu, eu, queria propor, eu queria retirar. Gospod Presidente. Uh umaknil bi zahtevo za glasovanje po delih, tako da lahko eh, tukaj glasujemo skupaj in predlagam, da glasujemo proti. Kdo je torej za? Proti? Zdržani? To pa moramo preveriti. Glasujemo. Diamantidis, good football player. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Potem imamo 32 glasovanje po delih. Ja, torej prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto drugi del, za vzdržani, proti vzdržani, sprejeto. 33, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 34 za, proti vzdržani, sprejeto. 35 za, proti vzdržani, sprejeto. 36 za, proti vzdržani, sprejeto. 37 za, proti vzdržani, sprejeto. Torej, pridemo do končnega glasovanja, glasujemo. Konec glasovanja, 47 za, nihče proti, 8 zdržanih. Čestitke pripravljavcu mnenja Joao Ferreri za Unijo inovacij ki, bi si, jo, ki si jo vsi tako želimo v Uniji. Še zadnje glasovanje to jutro oziroma to dopovdne, številka 17 na dnevnem redu, program za podporo nadaljemu oblikovanju celost, celostne pomorske politike. Pripravljavka mnenja je Corinne Lepage. We are beginning mit Änderungsantrag 2. Začnemo s predlogom spremembe 2 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 3, kdo je za proti zdržani sprejeto. 22 in 23 sta enaka, za proti zdržani sprejeto. 24 za proti zdržani sprejeto sprejeto. Sledi 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Prvi del po delih, torej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 je z dodatkom Mihajla Tremopulosa. Kdo je tukaj za? Proti? Vzdržani sprejeto. 28 za. Proti? Preverimo 28 radvile morko najte mikule njene.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 <clears throat> za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto. Sledi 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto. 13 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za,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 vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43. predlog spremembe z dodatkom, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Identično 44 in 45, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 47 je umaknjeno, 48, 49, 50. Glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto in 20 za, proti, vzdržani. In to je tudi sprejeto. To je bila ena taka brezplačna gimnastika tole dopovdne. E, eh, pridemo, prišli smo torej do končnega glasovanja, glasujemo. Eh, Konec glasovanja. 53 za, nihče proti, 1, 1 vzdržan, odlično glasovanje v zvezi s celot, celostnimi pomorskimi politikami. Gospa Lepaž, čestitamo, čestitamo tudi vsem, ki so sodelovali pri tem. Hvala tudi sekretarjatu za odlično pripravo tega glasovanja. Euh, Hvala lepa, dobro je bilo. Pa vendar moramo še nekaj sprejeti. sedaj smo pri 18. točki delnega reda, kjer moramo sprejeti vprašanje za ustni odgovor za plenarno a, zasedanje. Kdo je za sprejetje tega vprašanja? Kdo je proti? Kdo je zdržan? Vprašanje je torej sprejeto. Na plenarnem zasedanju bomo to vprašanje zastavili. In gremo na 19. točko dnevnega reda. Ja, Linda. Linda, prosim. Ravno kar smo sprejeli ustno vprašanje o katranskem pesku. Če želite izvedeti kaj več, naj vam povem, da bo v času kosila poseben briefing v dvorani 5G1, tudi posebna razstava je na ogled na ploščadi pred vstopom v zgradbo parlamenta. Vse to imate pa tudi v vaši elektronski pošti. Hvala to vabljanje, to lobiranje na različne prireditve v času odmora že poznamo. Pojdimo naprej na 19. točko, bas Eichhout, analiza možnosti, da se preseže ciljno 20 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU. Imeli smo že razpravo o delovnem dokumentu, sedaj pa bomo imeli razpravo o osnutku poročila. Poročevalec nam bo povedal, kaj vse najdemo dobrega v tem poročilu. Bas Eichhout ima besedo. Okay, Najlepša hvala. Po tem glasovanju pa se lahko sedaj nekoliko sprostimo in prisluhnemo predstavitvi poročila kakšna bo torej razprava. V tem poročilu komisijo prosim, da pripravi nove predloge, da se v Evropski uniji dvigne cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 30 odstotkov do leta 2020. Tudi dvig na 40 odstotkov bi bil primeren, vsaj če upoštevamo znanstvene dokaze. Nekaj predlogov spremembe tudi v to smer. V tem poročilu se zauzemamo za 30 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Dva glavna razloga obstajata, zakaj želimo, da se dvigne ta delež na 30 odstotkov. Najprej podnebna kriza je vsem jasna. Znanstveniki pravijo, da bi nekje do leta 2015 emisije dosegle svoj vrh, tudi Evropa k temu prispeva, zato 20-odstotni cilj ne bo dovolj s tem ne bomo dovolj prispevali k temu, da se bo leta 2015 dosegel vrh emisij toplogrednih plinov. To so argumenti, ki temelijo na dokazih v zvezi s podnebnimi spremembami. To je vidno v zadnjih mesecih in letih. Je pa tudi v našem interesu, da povišamo svoje ambicije na področju podnebnih sprememb. Koliko Evropa uvozi nafte in plina za 70 milijard lani. Če bomo povišali ta delež z 20 na 30 odstotkov, bi lahko zmanjšali uvoz nafte za 40 milijard dolarjev evrov do leta 2020. Ti računi temelijo na domnevi, da bo soček nafte stal 88 dolarjev, vemo pa, da se ta cena lahko spreminja. Potem so tu še argumenti z področja zaposlovanja. La, pravzaprav je na nemškem stanem predstavništvu prejšnji mesec bila predstavljena študija, ki kaže, da če bomo bolj ambiciozni na področju zmaševanja toplogrednih plinov, bomo vzpostavili 6 milijonov novih delovnih mest. Ko je komisija maja lani pripravila svoje sporočilo, tega ni omenjala, tako da sedaj je na voljo vse več delovnih mest tudi na tem področju. Vem, da obstajajo tudi druge študije. Prejšnji teden je bila objavljena študija, ki kaže na to, da bi lahko sicer vzpostavili manj delovnih mest, ampak če si pogledate, kolikšni so stroški, boste videli, da so še vedno visoki. Potem pa so tu še dovoljenje za presežke in tako naprej. Mislim, da je študija Podstamskega inštituta za podnebne vplive najbolj relevantna in pravi, da če bomo imeli večje ambicije na področju podnebnih sprememb, bomo lahko oblikovali 6 milijonov novih delovnih mest. Od sporočila je bilo pripravljenih kar nekaj novih študij. Komisija je v svojem sporočilu lani obravnavala samo koristi, ki so povezane z zmanjšano smrtnostjo če bomo zmanjšali naprimer kronične dihalne bolezni, kot so astma in podobno, potem bi lahko za 36 milijard evrov letno privrčevali na področju zdravstva. Torej, zdravstvene koristi, nova delovna mesta, zmanjšanje uvoza nafte, to so vse pozitivni učinki, če bomo povišali delež. Veste pa, da je nafta vse draže, tudi uvoz nafte iz Severne Afrike vse draže. Zato moramo res povišati svoje cilje. Ko sem pisal to poročilo, takoj po javni predstavitvi je komisija predstavila svoj načrt v zvezi z nizkoogličnim gospodarstvom. In pri tem načrtu je jasno razvidno, da 20 odstotno zmanjšanje do leta 2020 ni stroškovno učinkovito. Seveda smo kritični do tega poročila, ki ga je komisija objavila, kritični smo do načrta, ki ga je pripravila. Zlasti nas moti to, da se prepozno predvidevajo določeni ukrepi. Nekateri domnevajo, da bomo do leta 2050 zmanjšali odvisno za 80 odstotkov. Oni pravijo, da lahko računamo na offsetting, ampak če bodo vsi prispevali kot podnebnim spremembam, ne vem, koliko offsettinga bo še na voljo. Tako da 80 do 95 odstotkov je tisto, kar predlagajo znanstveniki. Komisija pravi 80 odstotkov. 20 odstotkov do leta 2020 ni stroškovno učinkovit cilj, čeprav imamo predviden načrt za nekatere ukrepe, ki pa jih sprejemamo prepozno. V načrtu komisije piše, da bo stroškovno učinkovita pot privedla do zmanjšanja za 25 odstotkov na nacionalni ravni. Trenutni evropski cilj je 20 odstotkov do leta 2020 in sicer vključujoč offsete. Če bomo na domači ravni z offseti dosegli 25 odstotkov, bomo prispevali k največ 30 odstotkov, zmanjš, 30 odstotnem zmanjšanju practically, of course, I will be sympathetic for these kind of. Seveda, sočustvujem s vsemi tistimi, ki so predlagali spremembe v tej smeri. Potem pa carbon leakage, selitev proizvodnje zaradi nižjih ogličnih zahtev. Carbon leakage ima v tem trenutku omejen vpliv in to bi morali upoštevati vemo, da če bomo povišali cilje, potem bi selitev proizvodnje morali upoštevati tudi v tem poročilu. Zato je pomembno, da namenimo več sredstev tudi za naložbe v tehnologijo, ki bodo prispevale k bo doseganju bolj ambicioznih podnebnih ciljev za te naložbe bi morali uporabiti prihodke iz draženja ETS-ov oziroma dovoljen za emisije. Seveda pa je vse to tudi del razprave lastnih virov v Evropski uniji. Več prihodkov bomo dobili, če bomo več vlagali v tehnologije, ki prispevajo k manjšim oziroma zniženim emisijam oglika. 28. februarja je potekala javna predstavitev. To poročilo pripravljamo skupaj z odborom ITRE. Odbor ITRE je za določena področja izključno pristojen, tako da se v svojem poročilu ne osredotočam toliko na energetsko učinkovitost in na inovativnost vendar bo vse to vključeno v poročilo odbora ITRE. Vsi pa seveda lahko vložite svoje predloge spremen po zvezi s temi vprašanji in to vključimo potem lahko v naše poročilo, poročilo Envi. Vedite pa, da bo tudi odbor ITRE delal na tem, jutri organizirajo celo javno predstavitev o tem poročilu. Tudi sam bom sodeloval na tej javni predstavitvi, vabim pa vse kolegice in kolege, da se odeležijo te javne predstavitve, ki jo organizira odbor ITRE. To je vse, gospod predsednik. Upam, da nam bo uspelo oblikovati dobro poročilo. Čas imamo še do konca junija, da pripravimo skupno stališče parlamenta in s tem vplivamo tudi na razpravo v svetu, kjer bodo govorili o tem, ali naj ima Evropa bolj ambiciozne cilje na tem področju ali ne. V interesu parlamenta je, da se ti cilji dvignejo. Hvala. Ja. Hvala lepa, Bas Eichhout, za zelo izčrpno poročilo, ki je pripravljeno v sodel sodelujemo torej tudi z odborom ITRE in z romano Jordan Cizel. Vendar je žal sedaj ni tukaj, sedaj pa bom dal besedo poročevalcem v senci kdo bo prvi, kdo bo spregovoril za ELS. Richard Zever, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Poročilo kolega Basa Eichhauta je zelo zanimivo. In seveda smo tudi mi zauzeti za boj proti podnebnim spremembam in za doseganje ciljev naše stališče pa je stališče, ki podpira 20 odstotno zmanjševanje in 30 odstotno tudi, če bodo to podprle tudi druge države. Vemo pa, da ZDA ali Kitajska nista pripravljena na to vrstne sporazume. Res pa je, da si močno prizadevajo za to vrstne zmanjševanja. Moramo pa razmisliti o tem, kako bodo naša industrija in naše države podnebno učinkovitejše pred, brez tega. In naši izračuni kažejo, da bi dodatni stroški nekako ne bili v skladu z realnostjo in da bi dodatni cilji tudi podražili industrijo. In zato to vrstnem dodatkom ne moremo eh, pritrditi. Kot rečeno, bo verjetno kasneje ceneje, če bo prišlo do dodatnega zmanjševanja. Potem glede uhajanja oglika, to ni obvladljivo. In mislim, da dokler ne bomo storili bistvenih stvari na tem področju, tudi boj proti podnebnim spremem ne bo tako zelo učinkovit. Lahko bi razmišljali o konkretnih ostrejših ukrepih. Strinjam se s tem, da še posebej, ko govorimo o učinkovitosti, je treba izboljšati pristojnost ITRIA. E globalno gledano 20 odstotkov in 30 odstotkov, če obstaja pripravljenost na to vrstni rezultat. Hvala. Eh, hvala lepa. Najprej hvala lepa poročevalcu za izvrstno poročilo. Strinjam se skoraj, da z vsem, kar ste povedali, zato bom svoje pripombe omejil samo na to, kar je pravzaprav povedal gospod Sebar. Potem pa imam še par predlogov, kako izboljšati poročilo. Najprej tu argument, da bi morali dvigniti ta cilj na 30 odstotkov samo v primeru, če si bodo tudi drugi prizadevali. To je isto, kot če bi rekli ne, ne bomo se zauzemali za 30 odstotno zmanjšanje. Potem nima smisla pisati široko in obsežno poročilo, lahko zapišemo v eni vrstici enostavno ne, ne bomo dvignili tega cilja. Če si pogledate, kako potekajo mednarodna pogajanja, lahko gotovite, da še vedno obstaja možnost, da dosežemo napredek. Eden od ključnih akterjev v ZDA je tisti, na katerega čakamo. Vemo, da se ZDA verjetno ne bodo premaknile svojega stališča in da ZDA ne bodo pripravljene storiti to, kar bomo storili mi. Predsednik Obama je svojo administracijo predlagal zakon za trgovanje z emisijami. Že aprila je bil podan ta predlog do senata še ni prišel, v predstavniškem domu so ga obravnavali, do kongresa ta osnutek zakona še ni prišel. Za 16 do 17 odstotkov naj bi zmanjšali te emisije do leta 2020. Od leta 2005 v primerjavi z letom 1990 naj bi zmanjšali emisije za 3 odstotke. Njihov predlog 16 do 17 odstotkov je temeljil na številkah iz leta 2005, tako da oni ne bodo niti približno znižali emisij toliko kot mi. Stvari se premikajo v ZDA, na državni ravni, na mestni ravni, tudi velike multinacionalke same delujejo na tem področju, vendar če bomo čakali na sprejetje politične odločitve na zvezdni ravni, potem je vseeno, če takoj rečemo ne, ne bomo. Dos dosegli to, kar smo si zastavili. Kongres bo verjetno na vse zadnje rekel ne. Eh, kar zadeva samo poročilo, se mi zdi najbolj pomemben argument ta, da tudi če se ne dogovorimo o rešitvah za podnebne spremembe, Tudi če se ne dogovorimo o reševanju našega planeta pred podnebnimi spremembami, se moramo vseeno dogovoriti o tem, kako narediti evropsko gospodarstvo čim bolj konkurenčno. Že kolega Bas je rekel, da bo težko kdorkoli trdil, da regije ali države po svetu, ki so najbolj energetsko učinkovite, tudi tiste, ki bodo prihodne najbolj konkurenčne težko je reči, katere tehnologije bodo najbolj energetsko učinkovite, težko je reči, kateri obnovljivi viri energije bodo najbolj konkurenčni in tako naprej. Nedvomno pa je, da je poraba in proizvodnja energije, ki temelji na fosilnih gorivih, nekaj, kar ne bo konkurenčno v prihodnje. Zato moramo vzpostaviti ustrezne politične okvire, se pogovoriti o pozitivnih in negativnih instrumentih. To, kar Bas predlaga, je dobro. Lahko bi se dogovorili tudi o minimalni ceni za dovoljenje za CO2. To je pomembno, če želite dati kakšno spodbudo za spremembe. Je pa to tudi nekaj, kar industriji daje določeno gotovost v zvezi s tem, kaj lahko pričakuje. Kot rečeno, počakati moramo tudi na delo ostalih odborov, zlasti odbora ITRE. Vprašanje energetske učinkovitosti je tesno povezano z drugimi vprašanji. V našem odboru bi morali, po mojem mnenju, omeniti tudi energetsko učinkovitost in to vključiti v poročilo. Bom uložil predloge spremembe v zvezi s tem. Hvala. Potem uh, Chris uh, Davis. Hvala. Chris Davis, prosim. Hvala, predsednik. Hvala, Bas. Prvotni načrt je bil, da bomo dvignili svoje cilje na 30 odstotkov, če bo dosežen mednarodni sporazum. Ko smo se o tem dogovorili, se mi zdi, da je Evropska unija domnevala, da smo naredili neko veliko potezno gesto priznali smo, da imamo zgodovinsko odgovornost in da moramo zaradi tega dejati tudi zgled. Potem pa so se argumenti spremenili. Vse bolj se izpostavljajo gospodarski argumenti. Veliko več je treba vlagati v nizkooglično tehnologijo. Na tak ali drugačen način bomo morali ogromno vlagati v energetsko proizvodnjo. Tvegamo pa, da bomo sami sebe zaklenili v območje, kjer se uporablja samo visokooglična tehnologija. Gre za to, ali bomo gospodarsko preživeli ali ne, ali bomo sploh v prvi skupini gospodarsko najbolj uspešnih držav ali nas bodo prestavili v drugo skupino, kjer bomo nadomestili azijska gospodarstva, ki nas v tem trenutku izrinjajo z našega mesta. Številni v parlamentu tega ne priznajo, tega ne prizna niti svet. Vesel sem, da je kolega Chris Hume, državni sekretar za podnebno vprašanje in energetiko v Združenem kraljestvu, tisti, ki je skoraj da med vodilnimi osebami, ki zagovarjajo dvig tega cilja z 20 na 30 odstotkov svetov. To je nekoliko ironično, kajti Chris je bil član tega parlamenta šest let, pa nikoli ni bil član odbora za okolje, zato sem res vesel, da se sedaj ukvarja s temi vprašanji prejšnji teden je komisija objavila svoj načrt za nizkooglično gospodarstvo. Naš komisar. Komis Je povedala, da naj bi dvignili naš cilj vsaj na 25 odstotkov, vendar je v komisiji naša komisarka izgubila podporo za to, da bi določila specifične cilje in zahteve. Tako da je pravzaprav sedaj prepričana, da če bomo začeli uresničevati vso zakonodajo učinkovito in v celoti, potem bomo dosegli 25 odstotni cilj. To je sedaj njen argument. Ja, verjetno res. Morda. Ampak komisarka trdi tudi, da so se naše emisije znižale za 17 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Torej 17 odstotkov smo že dosegli, 25 odstotkov ni več tako oddaljeno. Če celo presegli bi lahko 25 odstotni cilj gospa Maglejt iz eh, Evropske agencije za okolje vam je poslala pismo, ki je rek, v katerem navaja, da je tretjina cilja, ki smo ga dosegli, pravzaprav povezana s tem, da je bilo gospodarstvo precej okrnjeno, da gospodarske aktivnosti niso bile tako zelo obsežne, tako da je pravzaprav zmanjšanje, ki smo ga dosegli, 12 ali 13 odstotno v primerjavi z leto 1990. Komisarka pravi, da je pripravljena sprejeti zavezojočo zakonodajo, vendar moramo biti najprej prepričani v to, da države članice ne bodo dosegle cilje. Torej do leta 2013 sploh ne bomo razmišljali o novem zakonodajnem predlogu, kar pomeni, da nov zakonodajni okvir ne bo stopil veljavo pred letom 2015, če se ga že sprejme leta 2013. Komisarka pravi, da bi morali določiti tudi ceno za oglik, če želimo povišati naložbe v nizkooglično tehnologijo, potem moramo industriji poslati jasen signal. Vendar niti vlada, niti komisija kot taka ne podpirajo strožjih ukrepov na tem področju, zato komisarka lahko stori edino to, da onemogoči dajanje na trg določenih dovoljenj, ki jih imajo v rokah vlade. To je najbolje, kar lahko storimo. Vendar koliko bo cena? 20 evrov na tono? Nekateri pravijo, da bi cena morala biti postavljena na 30 evrov za tono, da bi edino s to ceno lahko naredili nek premik. Komisarka ni podala izjave v zvezi s tem. Verjetno pa pričakujejo, da bo gospodarska rast tako visoka v prihodnih letih, da se bo cena avtomatično dvignila, zato ker bo popraševanje više. Zanima me, kakšne napovedi ima komisija v zvezi s tem. Pogovorite se z Euroelektriko, ki zastopa evropsko električno industrijo. Tudi oni menijo, da imajo pravico do svojega načrta. Pravijo, da s trenutno veljavnimi instrumenti ne bodo dosegli cilja, ki so si ga zastavili v svojem načrtu in sicer ničelne emisije do leta 2050. Seveda so nekateri instrumenti bolj privlačni za podjetja, ki delujejo v okviru te krovne organizacije, nekateri se zauzemajo za to, da bi raje postavili kakšno elektrarno na premok namesto veternih elektrarn. Ogromne fotovoltaične plošče že obstajajo v Nemčiji, v severni Evropi, vendar to ni smotrna poraba denarja. Še zadnja pripomba. Če si pogledate gospodarske napovedi, boste videli, da komisija večino svojega dela utemeljuje na približni oceni sočka nafte do leta 2020. Do takrat naj bi bila 105 evrov, sedaj ne vem, 137 evrov ali nekaj takega. Torej veliko višja cena in verjetno se ne bo znižala. Potem pa je tu še poročilo, ki ga je ravno kar objavilo Nemško ministrstvo za okolje. V tem poročilu se jasno podarja, da moramo dvigniti cilje do leta 2030, kajti s tem bomo prisilili vse k večjim naložbam, dali bomo nov zagon gospodarstvu in s tem bomo tudi lahko tekmovali s Kitajsko in bili konkurenčni z ostalimi. Sicer pa bomo evropsko gospodarstvo potisnili na počasni pas. Mi se moramo zauzemati tako za okoljske argumente kot za gospodarske argumente, ki bodo privedli k spremembam. Davis, but, uh, other... Hvala. Soporočevalcu Krisu Davisu, ostale soporočevalce prosim, da ste nekoliko krajši kajti smo časovno omejeni. Gospod Uski. Děkuji vám, pane předsedo. Já... Hvala lepo, gospod predsednik. Izkoristil bom to priložnost in govoril češko. Ogromno argumentov smo slišali, z njimi se lahko večinoma strinjam. bi pa vseeno rad pojasnil, zakaj so pravzaprav stvari ravno nasprotne. Sicer podpiram poročevalca in mislim, da je pravil dobro delo, vseeno pa nikjer ni omembe tega, koliko Evropa prispeva k globalnim emisijam, koliko sploh lahko mi vplivamo, kaj lahko storijo ostare države. Danielson je omenil ZDA, naprimer. Kaj bi lahko storili ZDA za to, da se zmanjšajo emisije? Če bi, naprimer, v ZDA imeli za to ustrezno zakonodajo. Resnično me razjezi, ko slišim, in to sem slišal tudi na plenarnem zasedanju, da moramo biti bolj ambiciozni, zato ker se je Kitajska strinjala s tem, da bo znižala emisije za 40 odstotkov do leta 2020. Upam, da vsi v tem odboru veste, da gre pravzaprav tu za primerjanje jabolk in hrušk. Kitajska je obljubila, da bo znižala načrtovano povečanje, ki naj bi bilo 200 odstotno. In te 200 odstotno povečanje naj bi zmanjšali za 40 odstotkov. Do leta 2020 bo kitajski prispevek boju proti podnebnim spremembam pravzaprav 160 odstotno. tudi, če bomo v Evropi znižali emisije za 100 odstotkov, s tem ne bomo vplivali na podnebne spremembe, zato ker preostali del sveda ne bo sodeloval pri tej nalogi. Sam sem sodeloval na zadnjih štirih konferencah o podnebnih spremembah. Bili smo polni upanja in pričakovanja, da bomo dosegli nek razumen kompromis, da se bomo lahko pogovorili z državami Brika, z državami v razvoju na koncu pa se iz tega ni nič izcemilo. Če želimo biti ambiciozni pri svojih ciljih z področja podnebnih sprememb, moramo narediti veliko več. Predvsem bi morali poskrbeti za večje gospodarske spodbude, v Evropi bi morali zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, poleg tega bi morali spodbuditi evropsko industrijo, to nam ne uspeva ravno najbolj. Že šest let poslušam, kako bodo nove tehnologije povečale zaposlenost v Evropi, vendar je brezposelnost v Evropi tista, ki se povečuje, ne zaposlenost. Potem so tu še administrativni ukrepi, s katerimi naj bi spodbujali obnovljive vire energije. Ti administrativni ukrepi so privedli do 20-odstotnega povišanja cene elektrike za podjetja in za 14 odstotno povišanje cene elektrike za gospodinstva, prav zaradi te solarne generacije. Mislim, da to ni bil razumen načrt. Takrat smo pač sklepali, da bo to nek smotr načrt, zato smo ga sprejeli mislim, da bi morali v poročilu omeniti mednarodno sodelovanje, to, kar lahko Evropa realistično gledano doseže. Te tako imenovane neodvisne študije, ki jih omenjate, navajajo, da bo nizkooglično gospodarstvo tisto, ki nas bo preve, privedlo v prve vrste, da bomo najboljši na globalni ravni, ko gre za gospodarsko vprašanje. Vendar so to samo cilji, ki so uresničljivi na papirju. Evropa izgublja svoj boj z ostalimi državami, ko gre za konkurenčnost, zato moramo zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, zmanjšati moramo emisije. Mislim pa, da ne smemo zadati smrtnega odarca evropski industriji. Hvala. Cinke Bacro. Je to češiš? Je eh, to polniš, no? Cinke Bacro.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 obravnavamo že ne vem kateri podnebni svežen. Včasih smo menili, da je bila Zemlja ravna, nekateri menijo, da pride do plazov zaradi podnebnih sprememb, nekateri menijo, da bomo do leta 2020 uspeli znižati emisije za 30 odstotkov, ker bomo s tem povečali zaposlenost. Se pa vas prosim. Resnica je, da se že približujemo 20 odstotkov, da bi lahko celo nekoliko presegli teh 20 odstotkov. Vendar je razlog za to iskati v tem, da so številna podjetja zaprla svoja vrata. S tem nismo oblikovali novih delovnih mest. Tako da, če si pogledate stopnjo brezposelnosti v Evropi, se mi zdi, da se nihče ne bo nasmehnil ob teh številkah vseeno pa so nekateri zeleni pripričani v to, kar govorijo. Navajate številne študije, ki sicer podpirajo tiste teorije, ki pravijo, da če bomo zmanjšali emisije CO2, se bodo povečala naprimer gospodarska rast, potem število delovnih mest in tako naprej. Obstajajo pa tudi študije, ki trdijo ravno nasprotno, tako da mi lahko prosim razložite, kako bo podjetje, ki je to onesnaževalo in ki je zaprlo svoja vrata, ker ni spoštovalo pravil, ki smo jih določili, preseli svojo proizvodnjo v tretjo državo, počne isto zadevo. In to isto podjetje potem ne spoštuje niti teh 20 odstotnih ciljev, kaj šele 30 odstotkov. Če bo to isto podjetje preselilo proizvodnjo na Kitajsko, bo tam lahko onosneževalo do 160 odstotkov. Ne vem, kako se bodo potem na globalni ravni izboljšale stvari, okoljsko gledano. Če bomo neko podjetje zaprli v Evropi zato, ker imamo preveč stroge predpise in se potem to isto podjetje preseli na Kitajsko, kjer lahko za 160 odstotkov več onesnažuje, potem mi lepo prosim pojasnite, kako se lahko na globalni ravni zmanjšajo stvari. Okolje je nekaj globalnega. Če nekdo onesnažuje v Italiji, na Kitajskem, v Evropi, v ZDA ali v Švici, potem gre za globalno onesnaževanje. Če bodo na Kitajskem ta ista podjetja za x število povečale emisije, potem bomo na globalni ravni imeli više onesnaženost. Z kemičnega vidika mi to pojasnite. Toliko in toliko delcev, ki jih izpustijo v Kitajski ali pa kjerkoli drugot. Komisija pravi, da je Kitajska na uradnem srečanju povedala, da bo do leta 2012 podvojila proizvodnjo energije, istočasno pohranila isto kvoto oglične proizvodnje in proizvodnjo na podlagi obnovljivih virov energije. Ne vem, kako lahko potem trdite, da študije pravijo, da če bomo zmanjšali emisije, nam bo uspelo doseči svoje cilje. Ne govorite pa o Kitajski. Vem, da zeleni in rdeči pogosto menite, da se stvari razvijajo podobne. V ZDA naj bi za 17 odstotkov zmanjšali emisije do leta 2000. 20, vendar je ta številka utemeljena na letu 2000, na letu 1990 kot pri nas komisija, ki je danes prisotna, bi mi lahko pojasnila še en kemični čudež, ki ga omenja. Na 11. strani poročila piše, da če bomo za 30 odstotkov zmanjšali emisije CO2, potem bomo imeli na voljo več instrumentov tudi za boj proti ostalim onesnaževalom, naprimer težkim kovinom in tako naprej. Mi lahko komisija pove, kako bodo zmanjšene emisije CO2 prispevale k zmanjšanim emisijam težkih kovin. Razen, če to pomeni, da bomo zaradi zmanjšanja CO2 -ja morali zaprti, zapreti podjetja. Ne vem pa, kako je kemič, kemično možno, da če bomo zmanjšanjem emisij CO2 enostavno zmanjšali tudi težke kovine in druga onesnaževala. Še eno pomembno vprašanje sem si ga zabeležil, samo da ga najdem. Aha, vprašanje zdravja. S tem bom zaključil. Poročevalec govori o tem, da bomo, če bomo dosegli cilj 30 odstotnega zniženja emisij, izboljšali tudi zdravje. Ampak še enkrat naj ponovim, če bodo druge države še naprej onesnaževale, celo več onesnaževale, kolega iz EKR je prej povedal, da tudi, če bi vse ugasnili v Evropi in če bi Kitajska nadaljevala, kot je to najavila, potem bi v totalu zmanjšali emisije predvsej manj, kot predvidevamo. In to pomeni, da bi v celoti prekinili z e, oddajanjem emisij, ko bi, na primer, uporabili samo še sveče. Zato mi lepo prosim, pojasnite, kako ste si vi zamislili to vašne situacije ali bo res zdravstveno stanje v takšnih situacijah boljše. Tudi, če bi v Evropi vse ogasnili, bi samo zahvaljujoč Kitajski onesnaževanje bilo veliko više. Prosim, če mi to pojasnite, kako je to možno. Grazie, Grazie kolega Rusi, sam kot član odbora sem se dal tudi na seznam govornikov. Sedaj razpravljamo o sporočilu in o odstotkih. In imamo cilje za 2050, za 2050 in sicer je govora o 80 odstotkih. Ta razprava, ki jo sedaj imamo, mora potekati na neki drugi ravni, morala bi potekati na ravni gospodarskih modelov v Evropi. Gospodarski modeli in naše družbe se razvijajo naproti dejavnostim, ki so nizko oglične. In kako lahko iz te težave, iz tega izziva naredimo priložnost? Za nas je to priložnost ko govorimo o delovnih mestih in o brezposelnosti in opozarjamo na to brezposelnost, potem bi ravno te naložbe v vrčevanje z energijo, v spreminjanje energetskih sistemov bili priložnost in to prav za tiste regije v EU, ki sicer nimajo industrijske kulture in nimajo velikih industrij. To je torej razprava, ki mora iti v tej smeri podnebne spremembe, varstvo um, podnebja je okoljska tema in tukaj smo že nekaj pridobili tudi v odnosih z ZDA, z Azijo, z Kitajsko pri pridobivanju uh, novih tehnologij. To je tista osrednja tema in vsi ti odstotki so s tem tesno povezani, ali jih bomo dosegli ali ne. In sama razprava ni motivirana samo z vidika podnebne politike, temveč tudi z vidika industrijske politike, kajti gremo v novo fazo investiranja. Po vsem tem, kar je povedal kolega Rosi glede industrije, ki se seli na Kitajsko, naj omenim, da je naš podnebni svežen s svojim sistemom trgovanja z emisijami, tisti, ki zadeva zgolj 40 odstotkov emisij. Toliko odstotkov imamo v okviru ETS svežnja, torej obstajajo še drugi potencijali, ki jih je treba oživiti. ta odločitev tukaj je strateškega pomena. Recimo, da se Envi odloči, da bomo ostali pri 20 odstotkih. Kakšen signal pošiljamo s tem javnosti? Mislim, da to ne bi bil dober signal. Že dvakrat smo v tem odboru in na plenarnem zasedanju rekli, da mora Evropa pri tem imeti vodilno mesto in zato smo predlagali 30 odstotkov. To smo ponudili in smo pripravljeni na konkretne korake. Sedaj je prišel čas, da to tudi storimo in ne predstavljam si, da bi šli nazaj, še posebej, ker smo se že dvakrat odločili za 30 odstotkov. In sedaj, ko moramo postati konkretni, pa ne smemo storiti korakov nazaj in reči, ostali bomo pri 20 odstotkov. Zato, ker smo aritmetično šele pri 17 odstotkih leta 2011. Včeraj zvečer sem se s kolegom pogovarjal o načrtih za obnovljive vire energije in o tem, kaj je 27 držav članic to sedaj že storilo, kakšni so načrti in seveda se bo na tem področju dogajalo še mnogo več in mislim, da nam to lahko uspe. Imamo veliko priložnost za modernizacijo gospodarstva in gospodarski razvoj v Evropi. Torej, tudi svoj lonček sem želel pristaviti k tej temi Peterize. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim za to, da nihče v tem odboru ni resno postavljal pod vprašaj teh. Uh, ciljev in vemo, kaj se je zgodilo na japonskem. In biti moramo zelo pozorni in paziti na to, da obstoječih ciljev Evropske unije ne bomo prilagajali in da se razprava ne bo zadušila. Ta vprašanja moramo resno jemati in vidimo, kako huda je bila katastrofa na japonskem. In zato Odgovor seveda ne sme iti v smeri več fosilnih goriv, to je tisto osredno vprašanje. Odgovor na to vprašanje eh, so eh, obnovljive vire energije, učinkovitost energije in kako hitro bodo cilji 20 odstotkov pri energetski učinkovitosti postali zavezujoči. To je tudi vprašanje. Energetska učinkovitost je tukaj osrednjega pomena in tukaj moramo zelo hitro priti do konkretnih korakov. Sedaj pa konkretno vprašanje 20 ali 30 odstotkov. Vidimo, da se mnenja razhajajo v tem odboru. V Evropski uniji imamo pristojna telesa, kjer je situacija podobna. Sprijeli smo nek sklep, vendar to še ni vse. Bilo bi kot igra na lotu, če bi se sprijaznili z nekim razvodenelim stališčem Evropskega parlamenta. Sam pozdravljam to zahtevo po 30 odstotkih, vendar mislim, da to ni popolnoma nesporno, kajti uh, Eh, imamo države članice, ki so um, pod doseganjem osnovnih ciljev. In pomembno vlogo igrajo tukaj odgovorna telesa na tem področju. Kaj lahko storimo? Lahko še tri leta ustrajamo na istem stališču. Mislim pa, da moramo začeti govoriti o kompromisu. In kompromis uh, mora biti dobro utemeljen, ne sme biti trhel. Sedaj predlagam, da sklenemo to, da bi evropske podnebne cilje povečali na 25 odstotkov in da bi v naslednjih letih v določenih državah storili več, kot smo storili do sedaj in če bo do tega prišlo, bi ponovno razmislili o 30 odstotkih. Te 30 odstotke pustimo na mizi. Sedaj bi šli na 25 odstotkov in opisali bi tudi možnosti za prihodnost, kaj se bo zgodilo in kako prejiti na 30 odstotkov. Zato obstaja več argumentov. Evropa v prvi vrsti ni sama. Če pogledamo na situacijo leta 2007, ko so bili potrebni cilji sprejeti, bilo na mednarodni ravni drugače. Imeli smo opravka naprimer z Brazilijo, ki je ena najpomembnejših gospodarskih sil na svetu, ni najpomembna država in se je zavezala, da bo emisije znišala za 36 do 39 odstotkov. Brazilija je šla torej dlje kot druge primeljive države. Na kitajskem je situacija zelo težka, to vemo. Eh, Kitajska zelo veliko investira in v naslednjih mesecih eh, se bo prav gotovo zelo konstruktivno vedla v mednarodnih pogajanjih. Vendar to še ni vse za nas, kajti tu obstaja tudi cilj dveh stopinj in številka 17 odstotkov, to smo že slišali, smo že blizu 20 odstotkom, dosti bližje, kot se zavedamo. Vendar pa tukaj ne gre za revolucionarni korak, ko govorimo o 20 odstotkih. Sama situacija upravičuje nekoliko večji korak in še naslednja točka, potem pa bom zaključil naprimer v Nemčiji prav gotovo delamo veliko napak, smo jih že naredili, vendar pa smo zmanjšali brezposelnost in to je povezano tudi z eh, področjem energetike. Komisija pravi, da je povečanje ciljev možno, ne da bi zaustrili trgovanje z emisijami. In to je pomembno. Energetsko učinkovitost moramo sedaj postaviti v ospredje in tudi to omogoča 25 odstotkov, torej to je prvi korak. Potem pa moramo na razmisliti, kako bodo stvari potekale naprej tudi v povezavi z mednarodnim dogajanjem. Hvala. <laughs> Hvala. Peter Lize to ni vojna, to je samo izmenjava mnen. Na tem mestu pa pozdravljam nekdanjega člana tega odbora, gospod Jörg Eismer iz Nizozemske. Od leta 1994 do 1997 je bil član Envija in nas je prišel obiskat svojo delegacijo iz Nizozemske dobrodošli v tem odboru. In sedaj poslušate zelo pomembno razpravo o podnebni strategiji. Pozdravljam pa tudi skupino obiskovalcev, ki je že pred kratkim prišla na sestanek odbora in posluša našo razpravo. Vitorijo Polje. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekoliko zmeden sem zaradi te razprave, zato ker ste v isti koš vrgli vprašanja, pri katerih je logika nekoliko drugačna. Mi razpravljamo o tem, ali bi lahko prešli z teh 20 na 30 odstotkov zmanjšanja emisij. Okvir, znotraj katerega delujemo, pa je še vedno sistem trgovanja z emisijami, ETS. Še vedno skušamo doseči mednarodni dogovor v zvezi z emisijami in z trgovanjem z emisijami. Komisija je pravzaprav podala predlog v okviru katerega naj bi bilo naše gospodarstvo in naša družba brezoglična do leta 2050, torej naj bi za 95 odstotkov znižali emisije. Če upoštevamo ta dokument, gotovimo, da komisija vseeno pravi, da je to nekaj, kar bi lahko storili in dosegli, zato ker je to primerno ker bomo manj plačali potem za fosilna goriva, ker bomo s tem koristili zdravju, ker obstajajo tudi prednosti za okolje in tako naprej. To pa pomeni tudi, da bi lahko samostojno obrali pot, ki vodi k nizkooglični družbi. Na nek način bi se s tem spremenila tudi splošna filozofija. Namreč, če bi lahko šli naprej sami, potem bi lahko samo vprašanje emisij toplogrednih plinov obravnavali na drugačen način. Tako da bi, po mojem, morali razmisliti o tem, ali obstajajo tudi drugi različni načini, ne samo trgovanje z emisijami. Naprimer, če bi uvedli davek na emisijo CO2 z nadomestilom nekje na meji, tisti, ki so preko meje, verjetno ne bodo spoštovali istih predpisov kot mi. Zato preden se še naprej pogovarjamo o tem, moramo razumeti, kakšen je pravzaprav scenarij, ki je na voljo. Kako bomo prišli z teh 20 na 30 odstotkov? Kako bomo za 30 ali več odstotkov zmanjšali emisije? In s tem se obračam tudi na poročevalca. Res me zanima, ali bi lahko skupaj s komisijo skušali razumeti to logiko. Predvsem je to pomembno zato, da bi naše delovanje od tega trenutka do leta 2050 bilo koherentno, kajti ta dva vidika sta kontradiktorna, ker temeljita na zelo kompleksnih logikah, ki si nasprotujeta. mešate vprašanje energetske učinkovitosti z emisijami CO2. -ja. Zato bi morali najprej to razčistiti, preden se lotevamo drugih tem v razpravi. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Eh, to, kar je povedal Peter Lize, lahko podprem, ampak mislim, da moramo iti na 30 ali še več odstotkov Tudi glede na to, kar se dogaja na japonskem, namreč zdaj se bodo stvari popolnoma na novo, eh, karte bodo na novo premešane, na novo razdeljene po tem, kar se zdaj dogaja na japonskem. Niti kar se tiče jedrske industrije, niti kar se tiče planetarne občutljivosti za okoljska vprašanja. Naj gre torej za podnebne spremembe, naj gre za jedrska vprašanja, seveda gre za različne stvari, ampak vse to nam kaže, celotnemu človeštvu kaže, kak, do kakšnih dram lahko pride, če ne upoštevamo okoljskih vprašanj, torej vprašanj, ki zadevajo naša življenja. Torej, za vse tiste, ki si želijo nek ustrezen razvojni model, v katerem bodo eh, obnovljivi viri, zelena energija in tako naprej pomembni, moramo priti do sistema, uh, torej za vse, za vse te, ki jih to skrbi, Eh, so tu izzivi, ki, s katerimi se moramo spopasti, bili bi neodgovorni, če se s tem ne bi spopadli. Namreč zdaj je, zdi se, resnično pravi trenutek, da povemo, da je nujno potrebno zdaj resnično vlagati v nove zadeve, zato da bomo lahko hkrati rešili tako vprašanje, izstopa iz jedrske energije in te odvisnosti, potem eh, navezanost na nafto in da bomo seveda tudi rešili probleme v zvezi z zaposlovanjem, z industrijo in tako naprej. Mislim, da je resnično prišel pravi trenutek, da se v celoti posvetimo temu, tudi naš odbor, Envi, gospod predsednik, prav mi smo tisti, ki lahko veliko to naredimo in moramo se zauzeti za to, da bodo vsi naši so državljani videli, kako in kaj je s tem, da bodo vsi to, prepričana sem, da bodo to lahko sprejeli in mislim, da je to in edina pot, po kateri moramo zdaj iti. Uh, lot, uh... Hvala lepa, pravi gospod Šliter. Mislim, da ste že pokazali veliko uh, naklonjenosti kompromisnemu reševanju, kajti eh, to, kar bi si mi, zeleni, želeli, je, da zmanjšamo emisije za 40 odstotkov doma, na našem dvorišču, kajti to je edina rešitev, ki nam da vsaj nekaj možnosti, da bomo rešili vprašanja eh, v zvezi s podnebjem, ki se zastavljajo. Potem pa Prav tako s tem lahko rešujemo tudi inovacijske cilje. Namreč vsi si želimo povečati število inovacij. Torej 40 odstotkov eh, manj emisij boste videli, da bomo prišli tudi do inovacijskih ciljev, da bomo tudi te dosegali. Ljudje si želijo več delovnih mest, seveda. Če želimo doseči cilje na področju zaposlovanja, s tem, da uporabljamo rast kot inštrument za to in če hkrati želimo doseči cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij. Za vse to potrebujemo kakšne 3 do 4 odstotke rasti in kakšne 2 do 3, 4 odstotke zmanjšanja emisij na leto. To pomeni, da 5 do 6 odstotkov napredujemo vsako leto, kar pa se tiče torej energetskih ko govorimo o energetski učinkovitosti, pa naj bi samo v 10, 10 ali 15 odstotkov napredovali v naslednji, eh, v, v, v, do leta 2020. To pomeni. Ko, ko, tu, tu, tu resnično potrebujemo nekaj predlogov sprememb tudi v zvezi z energetsko učinkovitostjo, kajti sicer nima možnosti, razen če zmanjšamo uh, delovni čas uh, namreč nimamo možnosti, da bi dosegli tako zmanjšanje nezaposlenosti, kot uh, uh, zmanjšanje emisij, niti 20, kaj šele 30. Torej, moramo nujno uh, se zavezati z energetskimi cilji. To bo tudi to bo najbolj učinkoviti in najbrž najhitrejši način, da rešimo tako vprašanja energetske krize. Zdaj se postavljajo pod vprašaj tudi, torej se postavlja tudi jedrska industrija pod vprašaj. Uh, Torej, resnično potrebujemo ustrezne, močne, stroge ukrepe za vrčevanje z energijo. In najbrž bo to tudi najbolj učinkovito za eh, oblikovanje novih delovnih mest. Veliko bomo gradili in tako naprej. To so zaposlitveno intenzivne panoge, kot pa recimo starinske fosilne naprave ali jedrske naprave. Če želimo več eh, eh, torej delovnih mest, moramo investirati tudi v zmanjševanje odvisnosti od energije oziroma porabe energije. Tu vidimo, kako bistveno je za vse cilje, ne glede na to, ko govorimo tukaj o 20, 30, 40 odstotkov zmanjšanja emisij, vseeno, to je, se mi zdi tukaj pomembno in to moramo dodati k temu poročilu. Glede tega, kar je povedal gospod Rossi, za vse tiste tudi, ki mislijo, da 30 odstotkov resnično težko doseči, da to je nemogoče, kajti to bo imelo negativne učinke in tako naprej. Zakaj? Evropa je že tako ali tako odvisna od uvoza nafte in plina iz diktatorskih držav, kajti to je scenarij, ki je pred nami. Če ne bomo hitro zmanjšali odvisnosti in porabe fosilnih goriv, je pred nami scenarij, ko bomo povsem odvisni od diktatorskih režimov. In to pa resnično ni dobro, kot zunanja politika, niti kot energetska politika, niti kot varnostna politika. Torej, gre tudi za varnostno razpravo tukaj. Zmanjšati moramo odvisnost od fosilnih goriv in to je tudi ena razsežnost, ki jo moramo tukaj upoštevati. Tu bi si želel verjetno nekega predloga spremembe v zvezi s to dilemo rast na eni strani in zmanjšanje emisij in odnos do zmanjšanja nezaposlenosti. Torej, to zagotovo je treba upoštevati, varčevanje z energijo in seveda tudi stvari, ki se tičejo uh, drugih vidikov uh, zunanje politike. Toliko z moje strani. Veselund. Hvala, gospa Veslund. Mislim, da, bo, da se je zelo težko osredotočati na ta težka vprašanja, namreč eh, seveda je treba upoštevati tudi to, kar se je zgodilo na Japonskem. In tam je situacija resnično katastrofalna. Predtem pa bi povedala nekaj v zvezi s to razpravo. Če želimo resnično, eh, resno imati te cilje, bi morda morali govoriti o 20-25 odstotkih, namreč poročevalec se mi zdi, da je, da je oblikoval dobro priporočilo, ampak mislim, da moramo upoštevati tudi, tudi to, kar smo danes že govorili. Eh, govorili smo o večji prožnosti za industrijo, kajti mislim, da je to zelo pomembno, da vidimo namreč, kako je z cilji, kako dosegamo cilje, kakšno je doseganje dolgoročnih ciljev vsekakor bi morali imeti nekaj nadzora nad vsem tem. Sicer, če bomo priš, dosegli e, neke dolgoročne cilje, nam bo potem industrija rekla, tega pa ne moremo storiti in tako naprej. Torej, resnično moramo ugotoviti, kako je z iz, izvajanjem, uresničevanjem naših ciljev. In tu se moramo pogovarjati z industrijo. Potem še druga zadeva, kar se tiče taktike pri pogajanjih ta je bila izbrana nekoliko nenavadno. Kajti nekaj izkušenj že imamo v Evropi in vemo, kaj se dogaja po naših državah, vse to pa ima seveda tudi učinke na naše odločitve na mednarodni ravni. Pokazati moramo, da je mogoče zmanjšati emisije in hkrati vendarle priti do neke ekonomske gospodarske rasti. Ugotoviti moramo, kako je z okrepi eh, na področju zmanjšanja živega srebra. Videli smo drugot po svetu, da je to mogoče in isto bi lahko storili tudi z drugimi kemijskimi eh, sestavinami. Torej, resnično bi lahko postali eh, zgled na mednarodni ravni isto bi lahko počeli pa tudi v zvezi s podnebnimi spremembami in ne razumem, zakaj ne moremo biti bolj napredni, napredovati bolj na praktični ravni, kajti resnično bi morali pokazati, kaj zmoremo in uh, delovati tako uh, v zvezi s vsemi temi vprašanji, tudi podnebnimi. In končno, mislim, da imamo resnične težave če si želimo, da bi bila Evropa resnično ambiciozna, moramo ugotoviti, kako je z nekaterimi panogami, ki so uh, v hudem konkurenčnem boju, govorimo recimo tukaj o aluminijski uh, industriji in nekaterih drugih panogah. Tu bi bilo treba ugotoviti, kako bi prišli do nekih kolektivnih pogajanj na mednarodni ravni, zato da bi, bile, da bi veljala neka merila, skupna merila za, vse, za, za te panove po celem svetu kako bi s tem eh, eh, opravili v okviru STO-ja, recimo. Kajti vemo, da ko govorimo o carinah, naprimer, so velike težave za številne države članice in tu se moramo resnično spopasti s temi problemi. Kajti nemogoče je imeti do ustrezne podnebne politike, ki uh, bo uh, upoštevala samo nekatere panoge, resnično potrebujemo celovite rešitve za vse, hkrati moramo biti pa vse čas dovolj ambiciozni. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi rad povedal nekaj besed. Več resolucij smo že sprejeli, kjer je omenjenih 30 odstotkov, v zakonodaji je 20 odstotkov zavezujočih in če bodo druge države to tudi podprle, bomo prišli do 30 odstotkov. Kar zadeva bodočo zakonodajo, pa mislim, da se moramo vprašati, kje v Evropi pravzaprav smo, kaj delajo države članice Evropske unije glede 20 ali 30 drugih odstotkov. In eh, čudi me, da nekateri kolegi omenjajo 30 odstotkov brezpogojno ali celo 40 odstotkov, čeprav obstajajo države, ki so daleč po 20 odstotki. Dejstva si predočimo. In zato, predsednik, bi mi bilo mnogo ljubše, če ne bi govorili samo preprosto o številkah. 30 odstotkov brez če ali česa drugega. To bi bilo enostavno in to lahko podprem, vendar je to poenostavljeno. In kako pa bomo prišli do tistega cilja, ki je res upravičen na ravni skupnosti. To je pa drugo vprašanje. In če si pogledamo katastrofo na japonskem, vidimo, da potrebujemo tiste ukrepe in instrumente, da bomo res lahko dosegli te cilje in pristop intrija o tem, da bi bolj govorili o tem, katere instrumente potrebujemo, da bi dejansko prišli do več kot 20 odstotnega cilja. To se mi zdi tisto zanimivo in pomembno vprašanje, da torej ne obstanemo pri 20 odstotkih kar tako. Žal mi je, da kolega Rosija iz Italije ni več tukaj, kaj ti mislim, da je vsaj desetkrat prosil za to, da bi mu pojasnili, kako se lahko to zgodi in sam bi mu z veseljem pojasnil, če bi bil še tukaj. Vprašanje delovnih mest, vprašanje brezposelnosti je vprašanje vseh struktur v posameznih državah. Pri meni v Severnem Porenju, Vestfaliji, seveda vidimo, da je veliko delovnih mest bilo zaprtih zato, ker se stare industrijske strukture zapirajo in propadajo. In to je tudi prav, vendar sedaj ponujamo zelene alternativne tehnologije. Sam sem a, osebno zelo angažiran na tem področju. Kako smo motivirani glede tega, glede obnovljivih virov energije in zelenih tehnologij to je vprašanje. To se mi zdi tudi zelo pomembno in zelo cenim mnenje o tem, da premalo skrbimo za to, da bi tudi drugi sodelovali pri teh 30 odstotkih, da jih ne motiviramo dovolj. Sam bi več evropske podnebne demo, di, diplomacije rad videl pri delu pristojnih komisarjev. Torej podpiramo krepljene ambicije, ni nujno, da gre za 30 odstotkov, to ne morem obljubiti, da bom to podprl, vendar si moramo na področju diplomacije tudi prizadevati za to, da bodo drugi šli v smeri 30 odstotkov. Torej, kolega Rusi, nekoliko poenostavljeno je vse skupaj, kaj ti tukaj nas je kar nekaj, kaj se razumemo na ekonomijo in naj vas spomnim tudi na to, da BSF in Jeklarska skupina iz moje države gradita v Južni Ameriki in da gradita po istih standardih, ki veljajo v Nemčiji. Hvala, Heinz Florenc. In še vedno velja vabilo, da gremo lahko na ekološko kmetijo, katere lasnik je naš kolega in da vidimo, kako se on sam loteva teh stvari. Matijas. To je zelo dobra ideja, gospod predsednik, in mislim, da bi jo izvedli še pred poletjem. Cilj 20 ali 30 odstotkov gre za poročilo na lastno pobudo in parlament bi veliko pridobil, če bi se z večino odločil za eno ali drugo smer. Če se lotimo te igre, potem mislim, da da je zelo dobra ideja ta, da imamo v mislih tudi konkretne instrumente. Za 20 odstotkov smo se že odločili, kaj pa sedaj za 30, kako bomo druge pritegnili. Tudi v Kopenhagnu smo se o tem pogovarjali in po Cancunu smo razmišljali o drugih ciljih sedaj pa vidimo, da Evropa ne želi, da obstanemo na mestu, temveč da gremo naprej. In to smo že večkrat zahtevali. Cilje na področju obnovljivih energij tudi želimo uh, povišati 40, na 40 odstotkov za leto 2020. In pomembno je, da zato dobimo veliko večino obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost. Jasni cilji so to. In kako se bomo v parlamentu ravnali glede tega, ko bo prišlo do konkretne zakonodaje, to je uh, poročilo na lasno pobudo, o tem lahko glasujemo, vendar potem, ko bo šlo za pravo zakonodajo in za lobiranje. moramo vedeti, kako bomo ukrepali. Potem mednarodna raven. Če se bomo odločili za 30 odstotkov, bodo številni kolegi sicer izpostavljali argumente, vendar s tem še ne bomo nič dosegli. Potrebujemo evropsko podnebno diplomacijo in komisija mora opozoriti, na to, da moramo v podnebni politiki v Evropi nekaj spremeniti strukturno. In zato potrebujemo tudi Evropsko zonanjo službo za to, da ne bo da se bo začela izvajati diplomacija, ki bo globalno privedla do uspeha na področju eh, podnebja kar zadeva mehanizme CDM. V poročilu je to zelo dobro omenjeno, te moramo kritično preučiti in videti, ali je to, za kar smo se odločili leta 2008, smiselno ali nesmiselno. Vzeti si moramo čas, časa pa nimamo veliko in pred časom sem v odboru podprl, da to spremamo v prvi obravnavi, vendar kolegi so med nami, ki so to podpirali z figo v žepu. In vemo, da leta 2009 nismo nič dosegli, to je bilo ravno pred volitvami. Sedaj pa moramo na dolgo in široko in tudi zelo temeljito o tem razpravljati in ne reči, če zahtevamo 20 odstotkov, je to slabo, če zahtevamo 30 odstotkov, je to super, tako poenostavljeno. To ni. Konkretno moramo videti, kam nas to vodi in cilj glede obnovljivih energij je tisti, s pomočjo katerega tudi ustvarjamo delovna mesta potem je vprašanje ohajanja oglika in pomisleki, ki jih imajo kolegi v zvezi s tem in selitev delovnih mest v druge regije. Jasno si moramo pogledati, katere ukrepe lahko sprememo v zvezi s tem, zato da ne bomo stvari forsirali strategije, strategija 2020, vse to mora biti usklajeno tudi s podnebno diplomacijo. In v tem poročilu in v predlogu Peter Lizeja moramo to upoštevati. Nekateri želijo stvari razvijati na področju podnebne politike in Močno smo se že borili, del naših eh, čet je ranjen, drugi pa ugotavljajo, kje so oslabljeni in parlament mora drugim institucijam poslati jasne signale glede 40 odstotkov obnovljivih energij leta 2020, glede jasnih ciljev energetske učinkovitosti. Hvala, bomo videli, kaj vse um, bomo lahko dosegli, kam nas bo to privedlo. 30 odstotkov to velja za ukrepe, glede instrumentov pa je drugače. In še Tantarela, to je zadnji prispevek. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. sprašujem se in pravzaprav sprašujem tudi kolege, kako bi lahko dosegli najboljše rezultate na področju boja proti podnebnim spremembam. Zanima me, ali je to možno, če bodo prispevale vse države članice ali če bodo prispevale samo nekatere države članice in nekatere države v svetovnem merilu. Govorili ste o tem, kako uspešna je bila konferenca v Cancunu. Če si pogledamo, kakšne obljube in zaveze so bile dane in sprejete na Balju, se s to trditvijo strinjam. Če si pogledamo, kakšne zavezujoče standarde smo tam sprejeli, pa mislim, da nismo ravno najbolj uspešni. Ali naj se predamo? Zagotovo ne. Kaj pa lahko storimo? Kaj je najbolj pomembno, kar lahko storimo? Kot Evropska unija je najbolje, kar lahko storimo, to, da preostali del sveta potisnemo po poti, ki vodi k zavezujočim ciljem. V tem poročilu bi morali zato pomemben del nameniti prav temu vprašanju. Evropa bi se morala bolj kot v preteklosti zauzeti za to, da bi države sprejele zavezujoče obveznosti. Edino na tak način bomo lahko dosegli rezultate, ki bodo česa vredni. Ali bomo delovali samo na diplomatski ravni? Zagotovo ne. Dajati moramo tudi zgled. Kot Evropa smo seveda dajali zgled že s tem ciljem 2020, torej 20 odstotkov do leta 2020 smo dali zgled. Hoditi moramo še naprej po tej poti, vendar z nogami trdno na tleh zavedati se moramo, kaj vse se dogaja po svetu, zavedati se moramo nujnih tem, ki se pojavljajo in se s tem tudi soočati. Glavna pomankljivost, ki jo vidim v tem poročilu, ki ste ga podali, pa je, da se zdi to poročilo kot nek politični manifest. Vsak seveda ima svoje ideje v zvezi s tem, ampak to poročilo pravzaprav komisijo prosi naj radikalno ukrepa. Vsak izmed nas, ko piše poročilo, bi si moral prizadevati za to, da ubere neko usmeritev, ki bi bila sprejemljiva za vse, zato da je potem na koncu poročilo sprejeto ali pa zavrnjeno z majhnim številom glasov. Zato poročevalce resnično prosim, da se potrudi in da zauzame nekoliko manj rigidno stališče. Namreč od odbora prosi, da je bolj senzibilen, kot so bile politične skupine. Zato mislim, da bi morali pokazati nekoliko večjo mero občutljivosti, biti bi morali politično bolj odprti za kompromis. Naprimer, v poročilu se ne povdarja načrt komisije, čeprav bi to morali vključiti v poročilo. V tem poročilu tudi ni jasno izpostavljeno, katere instrumente imamo na voljo za to, da dosežemo željene cilje in rezultate. V poročilu se tudi ne posveča dovolj pozornosti, gospodarskim krizam in tegobam. Pravzaprav se upošteva neka idealna gospodarska situacija, ki bi prispevala tudi k boljšemu zdravju, k večji zaposlenosti in tako naprej. Vsaka inovacija mislim, da prinaša seboj tudi določene pomankljivosti, tako da bi morali pozorno analizirati te posamezne pomankljivosti, razmisliti o tem, kako te pomankljivosti odpraviti. To bi bila prava pot za naprej. To so predlogi, ki jih ponujam poročevalcu v razmislek. Vsi bomo uložili predloge sprememb, seveda, vendar bi konec koncev morali najti kompromis, ki bo spremljiv za vse. Pogosto imam v tem odboru občutek, da se prevelik povdarek daje cilju boljšega okolja, boljših podnebnih razmer, vendar se moramo zavedati, da obstajajo tudi nujne situacije, ki nam onemogočajo, da dosežemo ambiciozne cilje. Naprimer, kriza, ki se je v zadnjih dneh razplamtela na japonskem, potem je tu še problem revščine, problem lakote, problem pomankanja miru. To so vse dramatične situacije, ki bi morali posvetiti ustrezno mero pozornosti. Hvala. Cijem. Hvala, to je bila torej razprava, zelo izčrpna. Sedaj pa bomo prisluhnili komisiji. In potem še poročevalec. Prosim. Najprej nas je zahvalim poročevalcu in vsem drugim za odlično zanimivo razpravo. Kar nekaj zadev moram povedati, skušal bom odgovoriti na čim več vprašanj, ki so se zdaj zastavila. In mislim, da prva stvar, ki jo je treba povedati, je, da ko ste povedali, eh, gospod predsednik, namreč, ko govorimo o podnebnih spremembah, eh, ne gre le za okoljsko vprašanje, ampak tudi za gospodarsko, industrijsko vprašanje. To je zelo povezano s tem, kako se bo razvijala rast, kako bo napredovala rast v Evropi v prihodnje. Mislim, da dejansko govorimo o pravem trenutku vsem tem. Komisija je prejšnji teden predstavila sporočilo eh, o razvoju do leta 2050 in morda eno najpomembnejših sporočil tam je, bilo, je bila ta jasna izbira, ki jo imamo. Namreč, če gremo v smeri nizkooglične ekonomije, potem to zahteva velike investicije v domačo, eh, domače gospodarstvo. Seveda moramo tu imeti ustrezne številke, moramo videti, kako bodo stvari šle naprej. Ampak ko govorimo o teh investicijah, recimo v, gra, v eh, gradbeništvo, avtomobilsko industrijo in tako naprej, zagotovo to pomaga domači industriji, ampak hkrati moramo priti tudi do zmanjšene energetske porabe eh, in goriva. Torej, vse to je zelo pomembno v tem kontekstu in to je pomembno sporočilo tega poročila komisije. In drugo sporočilo eh, iz tega roadmapa je, da moramo ugotoviti, kakšni so možni scenariji, kar se tiče doseganja ciljev 2050. In tukaj vidimo, da 25-odstotno zmanjšanje doma pomeni učinkovito pot do tega, da dosegamo cilje eh, eh, leta 2050. Seveda pa tu ne gre za doseganje ciljev in za postavljanje ciljev, ampak moramo ugotoviti to, da če bomo v 20 letih, naslednjih 20 letih delali manj, bodo stvari draže kasneje. Druga zadeva. Veliko poslancev je govorilo o mednarodnih pogajanjih in o potrebi, da bi tam bolj napredovali. S tem se seveda vsi strinjamo in resnično trdo delamo na tem, na mednarodni ravni. Bi pa tu povdaril, da je stanje danes drugačno, kot je bilo pred tremi leti, ko smo sprejeli svežen za podnebje in energetiko. Tam so bile stvari bolj enostranske, tudi po eh, srečanju v Köbenhavnu so bile stvari, kakršne so bile. Zdaj pa vidimo po Köbenhavnu in Cancunu, da, je, da imamo tukaj torej podprte cilje, ki jih podpira, eh, prej, prej jih je podpirala Evropa, zdaj pa celoten svet. In tu imamo tudi zaveze več kot 80 držav in to najpomembnejših gospodarskih porajajočih se uh, igralcev, namreč zaveze, da bodo dejansko konkretno ukrepali. In to je seveda zelo drugačno od tega, kar smo imeli po kjotskem protokolu, ko smo imeli zavezujoče celje le za, držav, za razvite države. Zdaj pa imamo tudi Indijo, Kitajsko, Južno Afriko, Brazilijo, ki že imajo in razvijajo konkretne načrte in dejansko uh, začenjajo izvajati zaveze, ki so jih izrekle. Tudi Kitajska je pred nekaj časa, pred kratkim predstavila petletni načrt, kažem, uh, ki kaže, da uh, bo Kitajska dejansko izvajala, da že izvaja in uh, nekatere ukrepe, konkretne ukrepe in da se trudi stališča razvoja bolj, eh, bolj inovativnih pristopov na različnih področjih, v različnih panogah. Ko govorite o diplomaciji, ja, eh, gospa Eštonova je že izrekla to zavezo v zvezi z svojo službo, katere del naj bi bila tudi ta diplomatska dejavnost, In torej tudi tu se bomo potrudili, da bomo prišli do obširnejših mednarodnih pogajanj za to področje. Kar se tiče uhajanja oglika in konkurenčnosti evropske industrije, eh, mislim, da je treba povedati, da pri svežnju eh, o podnebju in energetiki, eh, da je bila tu, bil tu eden bistvenih kompromisov ta, da smo dejansko da, da, da danes že izvajamo nekatere eh, eh, benchmarki, eh, ugotavljamo, kako je z benchmarki v zvezi z ohajanjem oglika in drugimi rečmi na tem področju. Torej, tu imamo že nekatere možnosti merjenja vsega tega. Kar pa je sporočilo povedalo, je bilo to. In pa tudi to, kar smo si zdaj tudi ogledali, ko govorimo o tem roadmapu komisije 2050. Namreč je pa to, da eh, ugotovimo, ali so ti ukrepi zadostni. Imamo namreč dva glavna razloga, zakaj je tveganje danes v resnici niže, kot se je zdelo takrat. Prvič, zaradi tega, ker eh, je eh, kriza. Je oglična kriza zdaj je v, boljšem, v boljših razmerah, potem pa se dogajajo stvari tudi uh, Eh, drugot na drugih področjih. Potem pa še dve specifični vprašanji v zvezi z vplivom oziroma s povezavo z onasnaženostjo zraka. Gospod Rosi je govoril o tem, namreč jasno je, da ko se ukvarjamo z podnebnimi spremembami, eh, da se moramo tu pogovarjati o obnovljivih virih energije, o inovacijah in tako naprej, da, to ima, da se to ima učinek na količino eh, zrak, eh, onesnaževal onesnaže, onesnaže v zraku. Torej, zagotovo skušamo to tudi kvantificirati v svojih ugotovitvah. In pa končno bilo je še eno vprašanje gospoda Davisa o, o, o učinku na eh, cene oglika. Tu bomo te stvari morali še nekoliko preveriti na komisiji, namreč. ko govorimo o set-asidih, torej tu moramo ugotoviti, kakšno je razmerje med politikami za energetsko učinkovitost in sistemom trgovanja z emisijami. Namreč ali lahko resnično ETS uporabimo in set-aside za to, eh, da vidimo, ali lahko pridemo do močnejših spodbud za industrijo, da poveča Eh, energetsko učinkovitost, to bi dejansko bil en učinek. Potem pa e, smo ugotovili tudi, da vse ne govorimo o 30 odstotkih, ampak, odstotkih, ampak če bi želeli iti proti 30 odstotkom, bi morali e, e, e, zagotoviti 1,4 milijarde evrov set-asidov. Ampak Ampak, ko govorimo o energetski učinkovitosti, Torej je treba ugotoviti, kako je s temi merili, kaj moramo dejansko doseči na tem področju. Um, Zdaj pa naj predam besedo še enkrat poročevalcu. Zelo kratek bom. Saj si ne želim aplauza eh, in, in eh, niti pohval, eh, tudi si ne želim ne vem kakšnega razkola v tej hiši, ampak to, s čimer se ukvarjamo, je že dolgotrajna razprava, stvar teče in posebno se strinjam z nekaterimi od kolegov, ki so rekli, da gre tu za temeljno razpravo. Namreč eh, eh, govorimo tudi o tem, kam bo šlo naše gospodarstvo. Na koncu bo prišlo seveda do politične odločitve o odstotku, o številki, ampak tu si ne želim pa nekega aplauza za to, da bi čim više postavili to številko. Namreč tisto, kar bo za takšno številko, je bistveno. Zagotovo pa bomo na koncu prišli do neke politične odločitve o tem odstotku. In tega se veselimo, o tem sem, smo že govorili. Tu, tu, tu, tu, ne nek, tu ne želimo predstavljati nekega političnega manifesta zelenih. Ne. Manifesti so precej huje zastavljeni kot to, kar berete tukaj. To je najbolj jasno. Ljudje, s katerimi sem delal na tem, vedo, da sem zelo naklonjen vsem kompromisov. Uh, bi pa se tukaj dotekli treh zadev, namreč mednarodnega konteksta, Eh, uhajanja industrije iz Evrope in pa eh, emisij. Prvič, govorili smo o podnebni diplomaciji in tako naprej, gre za to namreč, da se celoten svet obrne v to smer, ne le Evropa, to da. V tem trenutku se razprava resnično spreminja. Tokrat bi resnično rad povdaril, da to, kar zdaj počnemo, ko postavljamo te cilje v Evropi, namreč, da gre bolj za industrijsko politiko, uh, ne gre le za mednarodna pogajanja, gre za to, kaj si želimo mi doseči tukaj v Evropi. Kakšno gospodarstvo želimo mi imeti tukaj in zato, seveda, ko govorimo o podnebnih ciljih, se mora premakniti tudi ostali svet. Jasno, ampak poleg tega je bistveno, da ugotovimo, kaj bomo mi dosegli v Evropi, mi znotraj Evrope. Govorili ste o Kitajski, naj bom tu zelo jasen. Če obstaja kakšna država, ki bo korist, ki bodo koristile, ki koristila pogajanja na mednarodni ravni, bo to Kitajska. Ima zelo hitro raztoče gospodarstvo, zelo hitro raztoče prebivalstvo, ima zelo hitro raztoče izobraževanje. Torej, oni so resnično tisti, ki lahko ustavijo mednarodna pogajanja. Namreč to bi bilo njim v korist, Evropi pa ne. Torej, mi moramo iti naprej, kajti že lani je bilo jasno, da je zdaj Kitajska na prvem mestu, kar se tiče investicij v stabilnost. Kitajska je že številka ena tukaj in oni se že gibljajo, mi pa pri tem izgubljamo, če se ne bomo premaknili tudi mi. Torej, klimatska podnebna diplomacija, da, ampak ne smemo nikoli pozabiti, kaj si želimo doseči mi. Kar se tiče eh, odhajanja oziroma be, bega industrija, industrije. Ne, gospod Rosi, mislim, da zemlja ni ploščata. Morda je prav, da to slišite. Ja, sem odprt za pripravljen na kompromise, ampak to počnimo z, z argumenti, kajti vsi vemo, da je bilo veliko dobička za industrije Veliko so uh, do, zaslužili na podlagi prvega, prve in druge faze ETS-ov. Zdaj pa, ko govorimi, govorimo, torej imajo, imajo tu nekatere popuste, je prišlo, ko smo govorili o ohajanju oglika, hkrati pa zdaj imamo tudi nekatere smernice, kar se tiče državnih pomoči. Namreč industrija naj bi dobivala celo eh, državne pomoči za zmanjšanje cene elektrike in tako naprej. Ja, Sveda, vse čas in, eh, se ukvarjam eh, eh, s tem. To, o tem govorim v poglavju o uhajanju oglika, ampak ukvarjajmo se z vsebino, kajti danes vemo, da dosedanja politika v resnici ni prinesla rezultatov, ki smo si jih želeli, ampak je prišlo do veliko dobičkov za tiste, ki si jih pravzaprav ne bi zaslužili. O tem moramo govoriti. Zemlja ni ploščata. In končno, kar se tiče energetske učinkovitosti, O tem smo že večkrat govorili. Veselim se kompromisnih predlogov sprememb, v katerih bomo bolj podarili energetsko učinkovitost, ker ti že večkrat smo povedali, da je to zelo pomembno. In kot je komisija že povedala, če pridemo do neke energetske učinkovitosti, smo, bomo že na dobri poti, da dosegamo domači cilj 25 odstotkov, torej domači cilj poudarjam, kot je povedala komisija. In še ena zadeva če želimo resnično doseči energetsko učinkovitost, moramo prilagoditi svoje cilje tako v zvezi z ETS kot zunaj sistema ETS. Sicer bo ena država, ki bo investirala v energetsko učinkovitost, bo pa druga to kupovala, torej še vedno nimamo ciljev po državah, kar se tiče sistema ETS. Torej tu potrebujemo ustrezne cilje za to, da bomo izboljšali energetsko učinkovitost. Seveda lahko govorimo o prostovoljnih sporazumih, ampak v resnici nam to ne bo omogočilo zmanjšanja emisij. Kaj ti tu je treba upoštevati tako sistem ETS kot eh, eh področje zune ETS-a, ampak če hočemo resnično tu biti uspešni, moramo prilagoditi cilje. Zaključujem. Res se veselim kompromisnih predlogov sprememb, ne želim si razkola v tej hiši, ampak konkretne eh, Eh, vsebinske razprave na znanstvenih podlagah, zato da bomo prišli do ustrezne politične izjave. Gre za bistveno razpravo o tem, kam mora iti evropsko gospodarstvo, na koncu pa bomo seveda imeli politično odločitev o ciljih. Seveda pogovarjali se bomo tudi o obdobju do leta 2050, ampak najprej potrebujemo cilje za leto 2020, kajti tam bo, eh, tam bo prišlo do sodbe o strani politične arene. Hvala še enkrat, hvala tudi in veselim se prihodne odprte razprave. Hvala. Takso mikke, Bas. Jag har ett viktigt meddelande. Men först kanske en ordning. Hvala lepa. Imam še pomembno sporočilo za vas. Najprej pa postopkovno vprašanje. Not, not any... Morda to ni pomembno. Uh, tu je vedno hladneje, govorimo pa o uh, varčevanju z energijo, namreč dejansko ne potrebujemo air conditiona uh, eh, sredi marca, tudi eh, ogrevanja, tudi gretja ne. Najbolje bi bilo, da vse izključimo. Eh, no, ehm, bomo videli, kako, kako se da tole urediti v zvezi z ogrevanjem oziroma hlajenjem. Ett viktigt meddelande. Deadline. Torej imam pomembno sporočilo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 14, 24. marca ob 12. in ne 25. marca ob 12. kot je napisano v dnevnem redu. Rok za oddajo predlo, predlogov sprememb je torej 24. marec, sekretarjat pa vam bo poslal tudi elektronsko ob, pošto s tem obvestilom, tako da bodo tudi tisti poslanci, ki niso danes na sestanku, obveščeni o spremembi roka. Sedaj pa gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Sprememba uredbe številka 1406 skozi 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost. Naš poročevalec eh, je kolega Štas, ki mu dajem besedo. Hvala lepa, Karel. Vsi se še spominjamo katastrofe tankerja Erika. To je bilo leta 1999 pred Bretonsko obalo. In ta katastrofa je bila povod za uredbo, ki se sedaj že četrtič uh, spremenja in je sedaj predlog pred nami. Uh, Evropska agencija za pomorsko varnost naj bi bila ustanovljena in ta uredba je bila že štirikrat spremenjena in enkrat tudi na, um, kot posledica katastrofe uh, nesreče prestiža, to je bilo leta 2002 in nove naloge naj bi bile podeljene tej agenciji. Uh, Med drugim je govora tudi o sredstvih in o načinih, ki jih ima agencija sedaj na razpolago za reagiranje, ko pride do tovrstne nesreče. Ta agencija tudi izvaja uh, kontrolo in nadzor nad tankerji. Uh, Prišlo je tudi do iztekanja nafte v Mehiškem zalivu in naš odbor je zelo dobro na to se odzval. Tudi komisar Oettinger eh, je bil navzoč in smo eh, sprejeli sporočila v zvezi s tem. Na koncu razprave pa smo tudi sprejeli soglasno tudi eh, resolucijo. In še posebej je v tej resoluciji bilo omenjeno, kaj je treba storiti v zvezi s temi obrati na morju. In kakšno vlogo ima Evropska agencija za pomorsko varnost. In sedaj pripravljamo mnenje za odbor TRAN. In razprava, ki smo jo imeli o Mehiškem zalivu, je tukaj zelo pomembna. Pred vami so sedaj priporočila, ki jih je pripravil naš odbor in pozivamo parlament, da, ga, da jih sprejme. 14 predlogov sprememb smo sprejeli in sicer tako za uvodne izjave kot za člene. Uh, Te predloge bi lahko uh, razdelili na šest podskupin. Najprej gre za predloge sprememb, ki zadevajo področje uporabe agencije in sicer bi to razširili tudi na naftne in plinske obrate na morju. To najdemo v treh predlogih sprememb in sicer gre za razširitev področja uporabe. Če to razširimo na naftne in plinske obrate na morju, potem bo to vplivalo tudi na pristojnosti direktorja pri zaposlovanju. Če bodo naloge področja uporabe, torej če bo to razširjeno, potem bo to vplivalo tudi na vodno izjavo, tudi tam mora to biti omenjeno in če bodo te pristojnosti razširjene, potem bo to imelo posledice tudi na proračun in na kadrovski načrt. Potem druga skupina gre za kontrole in inšpekcije v tretjih državah, še posebej na področju Sredozemlja in Črnega morja, kajti tudi tam so tovrstni obrati. Tretja skupina predlogov sprememb, tukaj bi omenil enajsti predlog eh, spremembe, kjer je omenjena eh, ClinCinet, služba za satelitsko spremljanje in nadzor. Uh, Klinsenet naj bi tudi izkoristili za spremljanje tovrstnih obratov na morju. Potem pa še vprašanje razkrivanja javnosti. Komisija izvaja inšpekcije in pripravi poročila o analizi in ta poročila naj bodo na razpolago za javnost in širša javnost naj bi imela do tega dostop po elektronski poti. In potem naslednji predlogi sprememb gre za politiko izdaje dovoljen. Agencija naj bi komisijo podpirala pri sprejemanju smernic za izkoriščanje nafte in za uporabo nafte. In potem še naslednja skupina, pri tem pa gre za sisteme vodenja agencije. In to se ne uporablja samo za naftne tankere, temveč tudi za druge ladje in plovila in ta tehnika naj se uporablja na široko. To je na kratko predstavitev tega poročila in mnenja dvorana je že skoraj prazna, vsi želijo iti na kosilo, vendar čakam vaše uh, odzive. Vi har tid, som jag ber alla hålla... Zelo malo časa imamo na voljo, zato vse poročevalce v senci prosim, da ne govorijo dlje kot dve minuti. Najprej poročevalec v senci iz ljudske stranke. Iš tikrųjų, manau, kad e, pranešimas, kitos mintis ir komentarai yra tikrai e, teisingi. Vse to, kar je povedal poročevalec, je zelo dobro, logično in pozdravljam tudi dejstvo. da so tisti pravni akti, ki urejajo delovanje agencije, spremenijo, kajti prišlo je do nove pravne podlage in do velikih sprememb na področju pomorske politike in podpiram avtorja mnenja v tem smislu, da naj agencija bo pristojna tudi za naftne in plinske obrate na morju. prosim pa za razlago termina, ko gre za te obrate, ali gre zgolj za cevi ali tudi za transport. Naprimer, v Baltiku imamo plin, ki se transportira pod morjem v, po ceveh. In v tretjih državah ko govorimo o tretjih državah, pa se strinjam s tem, da ne govorimo samo o sodelovanju z Noreško in Islandijo, temveč tudi o sodelovanju z drugimi državami. Glede na trenutne pristojnosti, agencija ne bi mogla sodelovati s temi tretjimi državami. In ko pomislimo na Sredozemlje in na Črno morje, mislim, da se ne bi om smeli omejevati zgolj na ta območja, temveč tudi na Baltik. Hvala lepa, Grote za socialdemokrate. Hvala lepa, mislim, da je poročilo zelo dobro, mnenje je zelo dobro in v večini ga lahko podprem. v prihodnosti bi želeli preprečiti te nesreče in zato tudi razširjamo pristojnosti EMSE. Pomislil pa sem na nekaj, o čemer govorimo tudi v odboru za promet. Ali bi bilo smiselno, da bi parlament to tematiko omenjal tudi v tem poročilu, da bi omenjal pristojnosti EMZE tudi na tem področju in da bi bile pristojnosti ustrezno razširjene. Ne vem, ali je tukaj prisoten kak član, kak sodelavec iz komisije in nam lahko kaj povemo o tem, vendar kako če želimo dejansko izvajati kontrole. In recimo, da se te kontrole dogajajo na meji, kjer mejna vprašanja še niso čisto razčiščena. Kako je s, pristojnosti, s pristojnostmi? Tudi to razpravo bi morali vključiti in eh, povezati z EMSO. Merci, Monsieur le Président. Hvala lepa, Corin Lepage. Hvala lepa. Najprej moram povedati poročevalcu, da sem s tem poročilom zelo zadovoljna, kaj dosti nimam za dodati, tako da bom zelo kratka, gospod predsedujoči. Seveda, problem, ki se pojavlja v zvezi s platformami, ni izginil. Zanima me, kakšno poročilo bo pripravila komisija v zvezi s to tematiko. To poročilo še vedno čakamo. Prej, ko bo predstavljeno, bolje bo. Drugo, odločno podpiram predlog poročevalca, da se razširi mandat agencije, zato da bi upoštevali tudi onesnaženja z offshore platform. Že oktober 2010 smo se zavzeli za to. Zelo pozorno moramo spremljati to, kaj pravzaprav potrebuje ta agencija da se ne bo pojavilo kot pri Eriki, da ne bomo deležni Erike 3. Mislim, da bi morali dati pristojnosti tistim agencijam, ki znajo te pristojnosti potem tudi izvajati. Podpiram poročevalca, ki pravi, da bi agencija morala komisiji pomagati pri izvajanju inšpekcij na področju Sredozemlja in Črnega morja, zlasti kjer se izvajajo dejavnosti črpanja nafte. Potem je tu še strokovno znanje agencije na področju boja proti onesnaženju pomorskega okolja. Te izkušnje bi bile v veliko pomoč tudi pri oblikovanju smernic, ko gre za proizvodnjo nafte in za črpanje nafte in plina. Hvala. Okay, jaz... Najlepša hvala. Nihče drug se ni prijavil k besedi. Niti kolege Ferreira, niti kolega Stevensa ni v dvorani. Pročevalcev v senci ni v dvorani, tako da lahko zaključimo z razpravo. Vendar se mi zdi, da imamo tu še predstavnika komisije. Izvolite. Yes, uh, Dobar dan vsem. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za uvod. Hvala tudi za vse predloge, ki jih je predstavil Če smem, bi rad komentiral par predlogov sprememb, ki jih je poročevalec predstavil. Komisija seveda razume, da je zelo občutljivo vprašanje ravnanja z naftnimi in plinskimi platformami in obrati. Zato smo v svoj predlog vključili tudi možnost, da bi EMSA posredovala kadarkoli bi prišlo do onesnaževanja iz teh virov. Vseeno pa je to, kar sedaj zahtevate preko različnih predlogov sprememb, ki jih je vložil poročevalec, nekaj, kar presega ta predlog. EMSA naj bi izvajala naprimer tudi inšpekcije na platformah, se pravi, da bi se ukvarjala tudi s preprečevanjem onesnaževanja. Poročevalec se že samo menja, da so službe komisije tiste, ki pripravljajo ukrepe na tem področju. Zato je nekoliko nenavadno, da agencijo skupnosti prosimo, da posreduje še preden je sprejeta ustrezna zakonodaja. Zato bi vas rad spomnil, da inšpekcije, ki jih izvaja EMSA na drugih področjih, ki so jasno predeljena v uredbi, temelijo na pravni podlagi, naprimer, če gre za spoštovanje klasifikacije družb, če gre za institute za usposabljanje in izobraževanje v tretjih državah. To so kompleksna vprašanja, kako lahko EMSA posreduje v tretjih državah, kako lahko izvaja inšpekcije. To me nekoliko skrbi, to skrbi komisijo. Poleg tega bi rad pojasnil določene točke v zvezi s predlogi sprememb 4 in 10 poročevalec omenja, da trenutni nadzorni sistem v okviru EMSE velja samo za naftne tankarje. Naj pojasnim, da ta sistem velja za vsa plovila nad določeno tonažo, tako da je to že vključeno in pokrito. Lahko pojasnim bolj podrobno, dvostransko, če želite. Potem bi rad omenil tudi predlog poročevalca v zvezi z večjo preglednostjo inšpekcij, ki naj bi jih izvajala EMSA. Naj podarim, da je prispevek EMSA, torej rezultat inšpekcij po mnenju komisije, nekaj, kar lahko vključimo v pripravo ukrepov za posamezno državo. Komisiji lahko delo agencije pomaga tudi pri upravljanju njenega dela. S tem bi zaključil. Predsedujočim bi se vam še enkrat zahvalil za besedo. Hvala lepa, Bart. Sklepne pripombe. Hvala lepa. Upam, da me parlament podpira, kajti komisija se zdi nekoliko kritična. Vseeno bi se morali o tem pogovoriti, kajti očitno obstaja tu ali tam kakšen pravni problem naprimer kar zadeva Evropsko obaljno stražo, morda bi bilo smiselno razpravljati o tem. Še prej pa bi se rad pogovoril z EMSO. Z agencijo sem se že pogovarjal, vendar sem se pripravljen lotiti tudi tega koraka. Lahko predstavim dodatne predloge sprememb v zvezi z Evropsko obaljno stražo pogovarjati, pa se bomo morali tudi s komisijo v zvezi s tem. Zagotovo bo koristen tudi vsak vaš prispevek. Hvala lepa. Rok za ulaganje predlogov spremembe 24. marec do 12. Glasovanje pa je predvideno 18. in 19. aprila. Sedaj pa samo še dober tek vsem. Vidimo se ponovno točno ob 5.